It's a problem of those who are not here. Good morning, everybody. Dobro jutro vsem. Nimamo prav veliko časa, samo eno uro imamo za glasovanje. Imamo pa tudi zelo težavno glasovanje. Tri poročila. Tako da mislim, da moramo začeti. Ja, ah, to, ich hab's doch hier. Und was, ja, ich soll was sagen. Also hier ja, schön, schönes Wetter draußen und äh, wünsche euch <laughs> einen schönen guten Morgen. Torej, lepo vreme imamo. Prav lepo dobro jutro vam želim. Včeraj, zvečer smo imeli sestanek koordinatorjev. Rezultate ste dobili še zvečer po elektronski pošti. Prosim, da jih pregledate in mi do konca sestanka povedate, če ima, poveste, če imate kakšno pripombo. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Poročilo gospe Palja Deli, znak Evropske dediščine. Gospa Palja Deli, želite spregovoriti, prosim. Zahvalila bi se rada odboru za priložnost, da sem pripravila to poročilo, tako pomembno vprašanje. Rada bi izpostavila dobro sodelovanje z ostalimi poročevalci v senci, kolegi, svetom in komisijo. Hvala lepa. Tako, po teh zahvalah lahko začnemo z glasovanjem. Imate vsi glasovalne kartice? Da? Vsi? Prav. Začenjamo. Predlog sprememba ena za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 10 proti, 5 za,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 Six in favor, ten against. Šest za, deset proti. So once again that Mrs. Pagliatelli knows it. Še enkrat. Šest za, deset proti. Ma écoutez, Edla, attends, vous avez du temps de voter. Moi non plus, c'est sept in... Dovolj časa ste imeli. Torej, sedem za deset, enajst proti. To je tudi konec. Prvič so imbe dva za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, zavrnjeno. 61 je bil umaknjen, 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 63, umaknjen, 64 tudi, 7 za, proti, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, 12, 12, zavrnjeno. 65, umaknjen, 8 za, proti, preverjamo, glasujemo, proti. Sprejeto. 68, brezpredmeten. 66, za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 67, za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 69, za. Proti. Vzdržani, preverjamo. Glasujemo konec glasovanja. 12 za, 13 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 70 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 71 za, preverjamo, prav 70, glasujemo. konec glasovanja. 15 za, 12 proti. Se upravičujem sprejeto. enainsedemdeset za proti vzdržani zavrnjeno deset za proti vzdržani sprejeto enajst za proti vzdržani sprejeto dvanajst za proti, vzdržani sprejeto. 72 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 76 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 77 za, proti, vzdržani sprejeto, 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 78 za, proti, vzdržani, preverjamo 78, glasujemo. Konec glasovanja. 16 za, 12 proti sprejeto. 80 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, je brezpredmeten prav, 79 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja. 15 za, 10 proti, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 za, 13 proti. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto 85 za, proti, vzdržani preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 19 za, proti, vzdržani sprejeto 87 za, proti, postane brezpredmeten. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Napačno sedite na drugi strani, morate sedeti sicer, sem čisto zmedena. Nekdo izmed kolegov je le sedi na levi strani in potem ne vem, kje je večina novi kolega z Mačarske. Prisrčna dobrodošlica, ampak pri nas vedno sedimo tako, kot je treba. Aha, niste našli. A kar usedite se. Na mojo desno stran. Prav. Veronik, lahko pomagaš gospodu? Hvala lepa. 90 za, proti vzdržani zavrnjeno. 91 in 92 sta identična za, proti, vzdržani sprejeto. 93 za, proti, vzdržani sprejeto. 95 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo konec glasovanja. 17 za, 11 proti sprejeto. 96 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 1 proti. Ne dvigujete rok. Nekoliko zamujate torej ko je jaz, ste pri neje in obratno. 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 102 za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 13 proti, sprejeto. 104. Podelih. Prvi del za proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Zavrnjeno. 22. Za. Proti. Sprejeto. 105. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 proti 8. 23 eh, za. Proti. Vzdržani sprejeto. 106 za. Proti. Vzdržani preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 15 za 13 proti. en glas zelenih preveč. Lahko je tukaj, ampak ne sme glasovati. Eden od zelenih. Torej, če glasujejo določeni zeleni, potem gospod Trupel ne more glasovati. Torej ni šlo samo za glas razlike. Prosim, govorite v mikrofon. Ste prepričani, da ni šlo za tesno razliko? Ne, pri tem ne. Lahko preverimo tega. 106. Preverjamo 106. Za proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ni delovalo. Vse je nezavrnjeno. 13 proti 13 je tudi zavrnjeno. 13 proti 13. Da. nimate glasovalne kartice, pa ste za 14 proti 13, torej sprejeto. Prosim, novi kolega z Mačarske še nima glasovalne kartice. Ga moram prišteti. Naprava gospoda KVD pa tudi ni delovala. Torej, imamo 14 glasov za in 13 proti. Sprejeto. Prav? 108 za, proti, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. 109 za, proti, sprejeto. 24 za, ta je brezpredmeten. 110 za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 18 za, 11 proti. Ustni predlog spremembe gospe Raner za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 11 proti 13 zavrnjeno. 111 za proti, zavrnjeno. 25 za, proti, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 112 za, aha, ta je brezpredmeten, pravi predsednica. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 116 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 13 za, 14 proti. 117 za, proti, vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani sprejeto. 119 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 121 za, proti, vzdržani sprejeto. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. Sprejeto. 123. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 35. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 36. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani vzdržani preverjamo. Drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne, sprejeto, pravi predsednica. Tudi vas moram upoštevati, vendar pa to sedaj ni pomembno. 126 za, proti, vzdržani preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 11 proti sprejeto. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani sprejeto. 40 za, proti, vzdržani sprejeto. 41 za, proti, vzdržani sprejeto. 42 za, proti, vzdržani. Preverjamo, glasujemo. 42. Konec glasovanja. Moj bog, s tem samo zavlačujemo. Naj povem po angliško. Nekoliko bolj počasi glasovi iz dvorane. Razumela sem pravi predsednica. 43 za, proti. Za, proti, vzdržani sprejeto. 44 za, proti, vzdržani sprejeto. 131 za, proti. Aha, ta je brezpredmeten. 45 za, proti, Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 133. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 47. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 48. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 49. Za proti, vzdržani sprejeto. Tako vse ostalo je bilo omaknjeno. 145 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani sprejeto. 53 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto 59, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 glasov za, nič proti. Čestitke poročevalki. Hvala lepa. Sedaj pa mnenje gospe Kamerevert. Prosim, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Še enkrat bi se rada zahvalila vsem udeleženim pri tem poročilu. Mislim, da je to bilo zelo težavno delo, vendar pa, če bomo to sprejeli v današnji obliki, potem bomo osnutek direktive v pomembnih delih izboljšali. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci uradom političnih skupin in Štefanom Biazoliju, ki je imel veliko dela v zadnjih dneh z glasovalnim seznamom. Hvala lepa za dobro in konstruktivno sodelovanje pri tej težavni temi. Abštimo. Tako, prehajamo kar na glasovanje. 80 za, proti. Še enkrat, kdo je za, proti. Vzdržani sprejeto. 11. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 113. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 13. Za. Dvanajst za, proti vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 17 za. Če je sprejeto, potem brez predmeta 117 in 118. Tako da sedaj prehajamo na 17. Za. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 16 proti 13, sprejeto. 119. Ne. 121. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 122. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 123. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Triindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto 25 za, proti, vzdržani sprejeto 26 za, proti, vzdržani sprejeto 27 za, proti, vzdržani sprejeto 28 za, proti, vzdržani sprejeto 29 za, proti, vzdržani sprejeto 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani sprejeto. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. 128 za, proti, vzdržani sprejeto. 129 za, proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani sprejeto. 130 za, proti, vzdržani sprejeto. 131 za, proti, vzdržani sprejeto. 132 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 43 za, proti, vzdržani sprejeto. 44 za, proti, vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 14 proti 14 zavrnjeno. 143 za Hanu. 141. Še enkrat, ker se je zmotil, 141. Glasujemo. Konec glasovanja. 12 proti 16. To je velika razlika. In z vami torej 17. 12 za, 17 proti. Aha, imate glasovalno kartico. Dobro. Zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. sto dvainštirideset za proti vzdržani zavrnjeno sto petinštirideset za proti vzdržani sprejeto 146 za proti vzdržani sprejeto kompromisni predlog 4 za proti vzdržani sprejeto 150 za proti vzdržani sprejeto 151 za proti vzdržani sprejeto 50 za proti Proti? Vzdržani sprejeto. 51. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 52. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 53. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 54. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 152. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 55. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe. Ljudi, ko ga je pelc. Nije tukaj posajeno, kdo je za, proti. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12 proti 16. 56 za, proti. Preverjamo, glasujemo. 56. Konec glasovanja. sprejeto 25 za, 6 proti. 154, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 57 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. 57. Glasovanje je zaključeno. 16 proti 15 zavrnjeno. 155 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je sprejeto, ampak preverimo. 156, glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. 58 za, proti, vzdržani sprejeto. 59 za, proti, vzdržani sprejeto. Eden od socialistov je glasoval preveč. Gospod Repo. ampak kljub temu ostanite, tudi če ne boste glasovali, kaj vas potrebujemo. 58 za, proti. 58 za, proti. Preverimo, glasujemo. 58. Dovolj izklovčen. Glasovanje je zaključeno. 158. 158. Ja, okay. Samo trenutek. Sekretarjat mi je narobe povedal. 158. 158. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 15 proti 13 zavrnjeno. 159. Morda mi bo šlo v angliščini boljše. Za, proti, vzdržani. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 14 proti 13. 160. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 161 za. Proti vzdržani sprejeto 162. Je bil maknen samo tretji odstavek? Veste, kaj moramo storiti, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 163 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 15 proti 14 zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto, 166. Adopted, was... 61 je bil zavrnjen, ne sprejet. 166, torej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za v dveh delih. Najprej prvi del za proti vzdržani sprejeta, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 171 za proti vzdržani zavrnjeno. 62 za proti vzdržani sprejeto. 63 za proti proti, vzdržani sprejeto 64 za, proti, vzdržani sprejeto 65 za, proti, vzdržani sprejeto 172 za, proti, vzdržani sprejeto 173 za, proti, vzdržani sprejeto 174 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 66 za, proti vzdržani sprejeto. 67 za, proti vzdržani sprejeto. 68 za, proti vzdržani sprejeto. sprašujem liberalce, ker imam tu težave. Torej, 67 do 76, kdo je za? Proti? Vzdržani? Vse je sprejeto. Gremo na 176 za. Proti? Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno. 77. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromis 5 v dveh delih. Prvi del za? Proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del za? Proti? Vzdržani sprejeto. gremo zdaj na 178. 178, glasovanje v delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 18 proti 12. Kompromis 7 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 190 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107. 100. 100. 100. Oral amendment 100. Ustni predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 501, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti. Preverimo. 102. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. 15 proti 14, sprejeto torej 103. Za, proti, vzdržani, sprejeto 104. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 106. Za. Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13. Za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14. Za? Proti, vzdržani, sprejeto. 10. Za? Proti, vzdržani, sprejeto. 111. Za? Proti, vzdržani, sprejeto. 112. Za? Proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 25 proti nič, kako dobro nam gre. Hvala lepa, težko je bilo, ampak bili smo uspešni. Čestitke poročevalki in poročevalcem v senci. Mislim, da nam bo uspelo še pred deseto. Pinjen von Rosa, von Thun und Hohenstein. Rosa Sedaj pa poročilo državljanska pobuda Rosa von Thun und Hohenstein. Želiš besedo? Um. Da, hvala lepa za sodelovanje. Ta dokument o državljanski pobudi, kot sem že večkrat povedala, vzbuja to poročilo močna čustva, ne samo v naši hiši, ampak tudi v celotni Evropski uniji. In mnogi ljudje pričakujejo konkretne rezultate. Predlagamo torej veliko bolj državljanom uporabno pobudo, kot pa jo je posredovala komisija. Hvala za vašo pomoč. Ta dokument predlaga veliko bolj odprt pristop. Poenostavili smo postopke, jih odprli za državljane. Eno glasovanje bomo imeli in sicer gre za številko 59. Gospa Sehnalova je prosila za dva dela. Sama res želim, da bi bil ta dokument namenjen državljanom in ne poslancem. Prosim vas, da podprete oba dela amandmaja 59. Hvala. Roza, gremo na glasovanje. 52 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Samo malo. Kartice še menjamo. Zdaj je glasovanje res zaključeno. Sedem proti dvaindvajset. Zdaj smo poštevali tudi rozo. Zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za proti, vzdržani, sprejeto, 53 za. Je brezpredmetno? Ja, gremo na 61. 61 torej za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 59 za. Aha, glasovanje po delih, dva dela. Najprej prvi del, kdo je za? se opravičujem. We both, we both both. Wir stimmen beide. No, okay. We have to vote. Also, 59 in zwei Teilen. 59 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Hvala, kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. 60. Ne, gremo kar na številko šest. Kdo je za? Hvala, proti, ostržani, sprejeto. 63. Ne, 65. To je bilo umaknjeno. Potem pa gremo na 67 za. Proti,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 proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 je bil maknen, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 72 za. Preverimo. Glasujemo. Minus, minus. 72. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno 74 za proti, vzdržani sprejeto. 75 je brezpredmeten, številka 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 76 za, proti, vzdržani sprejeto. 10 za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. Oseminsedemdeset in devetinsedemdeset, ne, gremo kar na osemdeset. Osemdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeta. 81 za, proti. Še enkrat, 81 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 14 proti 16 sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 je isto, 84 in 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani. Sprejeto. 14 za proti vzdržani. Sprejeto. 91 je brezpredmeten. 15 za proti vzdržani. Sprejeto. 92 za proti vzdržani. Sprejeto. Potem pa gremo na 16. 16 za proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 93 za proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 94 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Naslednja dva sta bila umaknjena, 100, za, proti vzdržani zavrnjeno, 101 za, proti vzdržani zavrnjeno, 102 za, proti vzdržani sprejeto, 103 za, proti vzdržani zavrnjeno, 104 in 5 sta bila omaknjena, 106 za, proti vzdržani zavrnjeno. Držani, mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. 106 torej. Uh, <clears throat> Glasovanje je zaključeno. 20 proti 8 sprejeto. 18 za. Proti. Še enkrat, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za. Proti vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 sta bila omaknjena, 31 in 33 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 in 36. Aha, to je vse isto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani. Preverimo 38. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 20 proti 9 sprejeto. 40 za, proti, vzdržani sprejeto. 41 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 je bil umaknjen. 42 za, proti, Vzdržani zavrnjeno 43 za, proti vzdržani zavrnjeno 45 za, proti vzdržani sprejeto 46 za, proti v, preverimo 64, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 21 proti 8. 47 za, proti. Vzdržani sprejeto? Ne, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržano, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj imamo pet amandmajev po ročevalkah.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 Glasovanje je zaključeno. 28 proti nič. Ste za ali proti? Dobro, potem 29 za oziroma 30 za. Najlepša hvala. Upam, da bo ta nov inštrument res koristen. Imam namreč svoje dvome glede tega, ampak bomo videli. Sedaj smo prišli do konca glasovanja. Čez tri minute začenjamo z javno predstavitvijo. Prosim, kolegi, da vsi ostanete. Imamo slavne ljudi, ki se nam bodo pridružili na izmenjavi mnen in lepo prosim, da ne izginete. Lahko poprosim, da se nam pridružijo gostje. so for everyone who is interested there is a salle des coutes 1g3 so if you don't find a place here go to the other Če ne boste našli prostora dovolj, tukaj lahko greste v sosednjo dvorano, kjer lahko sledite dogajanju. Dobar dan vsem gostom, ravno kar smo zaključili eh, z glasovanjem, bilo je nekoliko težko zaključiti ker je bilo težavno, govorim pa angliško, zato ker mi je nekdo eh, pripravil govor v angliščini in za prevanje bi potrebovala preveč časa. Se upravičujem, ker ne govorim lastnega jezika, ponavadi to počnem. Dame in gospodje, globoko sem prepričana, da ne moramo imeti nobenega občutka za evropsko pripadnost, če ne cenimo kulture, še zlasti filma. Vsi to vemo, če greste na cesto, vidite, da je film zelo aktualen dan današnji in vedno greste lahko kam pogledati eh, filme, ki so v konkurenci za nagrade. V nadaljnih štirih tednih bo še zlasti pestro. No, ampak vedno je vprašanje, če govorimo o filmu na splošno in zato smo povabili posebne goste, ki nam bodo omogočili, da slišimo kaj zanimivega. Preden jih predstavim, naj spomnim vse nas, da smo sedaj tukaj že več kot deset let, da govorimo o programu medija, ni potrebno, da vam o tem govorim podrobno, saj mnogi delate na tem. Gre za promocijo distribucije evropskega filma in kot se spomnite, smo imeli pred kratkim še nov dodatek programu Medija ob koncu zadnjega mandata namreč. Šlo je za Media Mundus in to je za obdobje 2011 do 2014, kar bo poseglo še čez meje Evropske unije. Po drugi strani govorimo o digitalizaciji. Včeraj smo imeli na obisku gospod Vasilju, ki nam je obljubila, da bo osebno poskrbela za to, da se oživi film, da se poskrbi za sredstva, morda tudi za posojilo. Mislim da smo na pravi poti in zato imamo danes tudi tukaj štiri pomembne goste za film v Evropi. Zelo sem vesela, da vidim tukaj gospoda Vendersa. Najbrž mi ni treba razlagati, kdo je to, vsi veste, kdo je on. In res nam je vedno preskrbel veliko veselje ob gledanju njegovih filmov. Je tudi režiser, ki deluje na Evropski filmski akademiji. Ta filmska akademija pa je tudi zelo pomembna za Evropsko unijo, saj podeljuje tako imenovane Evropske oskarje vsako leto. Lani je bilo to v Nemčiji, letos pa bo v Talinu v Estoniji gospod Venders je imel veliko pomembnih del, ki jih zagotovo poznate, veliko je prispeval v podobi Evrope v svetu in mislim, da je veliko prispeval doslej k evropski agendi, je tudi eh, tesno sodeloval s prejšnjim in sedanjim predsednikom Evropskega parlamenta in z Evropsko komisijo na tem področju. Danes bo on prvi govornik, druge pa vam bom predstavila pozneje, sedaj pa predajam besedo. Hvala lepa, gospa Pak. Dobro jutro res eh, vas sedaj naslavljam kot predsednik Evropske filmske akademije, ki predstavlja 254 filmskih avtorjev iz vse Evrope. 20 eh, se jih je združilo v tako imenovani think tank, miselni rezervoar, da bi skupaj razmislili o prihodni podobi Evrope. Nismo potrebovali veliko časa za to, da bi ugotovili, kaj manjka tej podobi. Evropo danes njeni državljani vidijo kot neko politično, tehnično, evrokratsko strukturo in mogoče do neke mere tudi gospodarski konglomerat. Upravljanje z Evropo je postalo hkrati tudi podoba Evrope. To je bilo tisto, kar nas je razočaralo v končni fazi in razumeli smo, da je to tudi dober odraz euroskepticizma, ki prevladuje. Je pa podoba vedno odvisna od tega, kako se vidite, da bi vedeli, kdo ste, morate vedeti, kakšni ste videti in obratno. Torej je to, kako vi vidite sebe, tisto, kar vas opredeljuje kar pomeni, kako vas drugi vidijo. Gospod Baroso se je tudi pridružil tej skupini in nam pomagal pri razmišljanju o tem, kako bi to žalostno podobo Evrope lahko izboljšali. In gospod predsednik je sam našel zaključek. Osedotočiti se moramo bolj na čustveno plat Evrope. To vas najbrž ne preseneča. 20 filmskih ustvarjalcev te skupini je na svoj film gledalo kot na možnost rešitve tega problema. To je morda neke vrste tajno orožje, zato da dosežemo ta cilj. Film je namreč en od najprimernejših sredstev, da zapolni ta čustveni deficit v dojemanju Evrope. Kultura kot celota in tudi v najširšem svojem pomenu je samo lepilo, ki drži skupaj podobo in dušo Evrope. Film ima torej tukaj zelo dober položaj. Je tisti, ki lahko na zelo pristen in popularen način širi določene ideje in tudi kulturna sporočila. Film vam omogoča tudi, da se z njim poistovetite in tudi vzpostavlja čustvene in kognitivne povezave. Ni le tisti, ki projicira podobe, temveč tudi odraža podobo družbe s svojimi vrednotami, upanji, navadami in strahovi. Še več. Film oblikuje te vrednote, izoblikuje jih in vpliva tudi na razvoj upov in strahov. Filmi so pravzaprav izumili ameriški sen, lahko storijo tudi čudo, čudež za evropsko podobo, lahko eh, poskrbijo za drugačno in boljšo samo podobo Evrope in njene mladine. Le če Evropa ne bi bila tako sramežljiva in predvsem srmežljiva v razmerju do svoje filmske kulture. Po vsem kontinentu, po vseh muzejih, vse posod boste videli ljudi, otroke, še zlasti mladino, ki se učijo o umetnosti, o kulturi, o zgodovini umetnosti. Zgodovina umetnosti je del naše kulture in o tem se treba učiti. Če greste v katero koli knjigarno, boste našli številne knjige. Večina jih je evropski govorijo o književnosti, poeziji, o raznih delih naše evropske kulture. Če bi naše knjigarne vsebovale 80 odstotkov ameriških knjig, bi prišlo do splošnega upora. Vsi bi se dvignili proti. Vendar poglejte, kakšno je stanje v kinematografih. Včasih je polovica vseh filmov v neki državi namenjena enemu samemu filmu in nihče ne nasprotuje. Predstavljajte si, da bi bilo isto v muzejih, v koncertnih dvoranah, v gledališčih. No, ne bom se sicer pritoževal. Evropski film se kar dobro drži, je odlični formi je zelo raznolik, čustven, tudi duhovit. Poglejte si samo, kateri filmi so bili imenovani za nagrado Lux Evropskega parlamenta. Predstavljajo tudi eno tretjino do ene četrtine tržnega deleža, česar si pred desetimi, kaj šele dvajsetimi leti, nišče ni upal predstavljati. Po vsej Evropi se izdelujejo novi filmi. Lahko smo ponosni na našo preteklost in tudi na sedanjost, na sedanjost evropskega filma. Rad bi pa spregovoril o prihodnosti, vendar v zelo posebnem kontekstu. O otrokih bi rad spregovoril in odraščajoči, mladini, o prihodnih gledalcih, bodočem občinstvu, vendar najpomembneje, da so to tudi bodoči evropski državljani. V večini evropskih kinematografov sploh ni več možnosti, da bi si pogledali kakovosten evropski film. Vedno govorijo le o blockbusterjih, to je postal sinonim za film. Gre za zelo osredotočeno promocijo filmov, ki naj prinesejo čim več dobička. Evropski filmi, ki pa so hranljivi za dušo, nimajo več nobene vrednosti v očeh trgovcev in postajajo ogrožena vrsta. Res je, naš film je namenjen predvsem odraslejšemu delu občinstva. Gre bolj za slow food, počasno prehrano v primerjavi s fast foodom, hitro prehrano, vendar gre za dobro duševno hrano. Bojim pa se, da izgubljamo mlado občinstvo, ni pa nujno, da to tako tudi bo v prihodnje. To bi bilo pravzaprav nespremljivo, če razmislite, da gre v končni fazi za izobraževanje. Občinstvo, ki ne pozna dovolj niti zgodovine, niti bogatstva evropskega filma, ne more dobro izbirati. Tisti, ki pa bodo imeli vse osnovno znanje, bodo znali izbirati drugače in o okusu lahko nekoga tudi podučimo in ga navadimo na boljši okus. Očitno pa sedma umetnost igra nikakršno oziroma zelo majhno vlogo v učnih načrtih naših šol in vendarle je film zelo pomemben za posedovanje kulturne in družbene vsebine. Na film se sedaj gleda predvsem na komercialni produkt, namesto kot na univerzalni jezik, ki se ga lahko vsi naučimo. Živimo v obdobju ki je zaznamovano z audiovizualnimi mediji. Otroci preživijo veliko več časa pred televizijo ali računalnikom kot z dobro knjigo. Vendar je grozljiv kontrast v tem, da ima vizualni jezik samo nek dopolnilni status v šolah, če ima sploh kakršen koli status. In danes sem tukaj kot predstavnik Evropske filmske akademije, da bi pozval vse tiste, ki imajo politično moč in sredstva, naj zagotovijo, da bo film dobil pomembnejšo vlogo v izobraževanju, kot jo ima danes naši otroci ne bi smeli rasti v svetu polnem podobne, da bi imeli možnost, da bi se naučili osnove, slovnice, branja filma. Z drugimi besedami, mnogi med vami imajo prav, ko jih skrbi dejstvo, da branje knjig za mlade ni več zanimivo. Vendar, ali ni še nekoliko nenavadne, če pogledamo, da nikogar ne učimo, kako brati slike in podobe in to prepuščamo na ključju. Zato pozivamo države članice Evropske unije naj resno vzamejo vprašanje filmske pismenosti, da se zato zadožijo ministarstva pristojna za izobraževanje tako da bo film, podobno kot književnost, postal stabilni del učnih načrtov v našem šolstvu in da ne bo zgolj neka dopolnilna tema v programu. Zavedamo se, da je naša vizija nekaj povsem drugačnega od politične realnosti. Izobraževanje namreč sodi v pristojnost držav članic in ne Evropske unije kot celote. V odgovor našemu pozivu pa so številni ministri po vsej Evropi z veseljem sporočili, da so zelo cenili našo pobudo in da imamo popolnoma prav. Zelo jasni so bili v svojih besedah, ko so dejali, da so v vlastnih državah storili že veliko in veliko naložili ravno v izobraževanje na področju filma Vizion eh, Kino, naprimer v Nemčiji, eh, izobraževanje o filmu Združenem kraljestvu in Franciji, To so programi, ki trajajo že nekaj let in so zelo predani izvrševanju svoje naloge, imajo pa tudi veliko uspeha. Vendar ali ne bi bilo treba storiti še veliko večji korak naprej? Ali je res dovolj, da uporabimo filmsko izobraževanje zgolj kot neko fakultativno obliko? dela. Če hočemo biti inovativni, moramo najprej investirati v kvalificirane učitelje. V moji lastni državi je izobraževanje o mediji zgolj neki dopolnilni predmet pri študiju. Število filmov, ki se jih letno producira v Evropi, se je podvojilo v zadnjih desetih letih, 600 na skoraj 1200. Pa vendarle, Medtem ko se število filmov v produkciji zvišuje, se znižuje film, število filmov, ki se dejansko komercialno distribuira. Je pa najbolj žalostno, da je premalo filmov, ki potujejo čez mejo. Leta 2009 je bil delež evropskih filmov v povprečju v Evropi 27 odstotkov. To sicer ni slabo, vendar če pogledamo, kakšno je stanje dejansko, je ta številka zavajajoča. Gre namreč za največji delež nacionalne produkcije vsake od držav članic. Zelo majhno pa je število filmov naših sosedov, ki jih lahko vidimo na lastnih velikih ekranih. Lokalni filmi so poravadi zelo uspešni, tržni delež v Franciji je bil 45 odstotkov, Nemčija 27, Danska 33, Združeno kraljestvo 31, Italija in tako naprej. Vedno večje je popraševanje po nacionalnem ali regionalnem kontekstu in to je zanimivo. Zaradi poceni letov vsi vedno več potujemo, Meje med številnimi evropskimi državami so izginile, vendar filmi iz vseh teh krajev, kamor radi potujemo, vedno manj potujejo sami. Promet filmov se bo tako rekoč posem ustavil, če ne bomo k malu storili nečesa pomembnega. Cela generacija ljudi, ki ne bo seznanjena s pomembnim elementom evropske kulture in integracije, je pa to pomembno tudi za družbeno razumevanje in sobivanje. Veliko več je zunanjih, uvoženih filmov, kar nas bo še bolj odtujilo od lastne celine, od naših lastnih zgodb, pravljic, podob in jezikov. Naša evropska identiteta je odvisna od tega. Odvisna je od tega, da si bomo med seboj delili znane zgodbe, čustva, ne samo zakonodajo in denar. Svoje otroke moramo naučiti, kako razbrati podobe, da bomo lahko nadaljevali s produkcijo in projekcijo naših lastnih podob, naše lastne identitete tudi v prihodnosti. Sicer ne bomo Evropa, o kateri sanjamo. Obstala bo le uprava, administracija, ljudje pa jo bodo imeli poln kufr. Prepričani smo, da bi bilo zelo pomembno za osnovne šole in srednje šole, da naučijo učence, kako razumeti film in lastno zgodovino in filmsko zgodovino. Še zlasti dojemati človečnost filma, ker evropski film je različen od drugih filmov po svetu po nečem, kar je tipično zanj. Večinoma govori o lokalnih in regionalnih zgodbah, je specifičen, poln lokalnih barov in okusov, akcentov, dialektov in jezikov. Proslavlja raznolikost in še več ohranja živo kulturno raznolikost. Evropa, podoba Evrope, lahko le veliko pridobi iz takega koraka. Da bo film vstopil v našo, naše šole, da bomo poskrbeli za pismenost, filmsko pismenost naših otrok, je nekaj, kar bo veliko prispevalo Evropi v celoti. Filmska industrija je vendarle tista, ki najhitreje raste po vsem svetu in podobe, slike so nekaj, kar je lahko tudi množično orožje. Ta javna predstavitev se dogaja v, podob, v pomembnem trenutku za razvoj medija programa. Ključni izziv tega programa in tudi tega parlamenta pa bo soočiti se s potrebami filma, s potrebami audiovizualne industrije in poskrbeti za nove načine, kako ustvariti pravo vrednost ob ustvarjanju dohodka. Filmska industrija mora postati neločljiv delež, del bogdočega medija programa, zato da bomo poskrbeli tako za lastno samo podobo, za podobo Evrope, kot za gospodarsko prihodnost filma. Ker je izobraževanje v pristojnosti držav članic, močno pozivam, da poslanke in poslance Evropskega parlamenta in tudi komisijo in svet naj postanejo veleposlaniki filma, evropskega filma v svetu. Mi, Evropska filmska akademija, pa smo pripravljeni podpreti Evropski parlament, svet in Evropsko komisijo v kampanji osveščanja in zaširjenje filmskega izobraževanja v šolah. Lahko oblikujemo skupno izjavo, naprimer, ki jo lahko oblikujejo vse tri institucije. Jose Manuel Barozo mi je že zagotovil, da imamo trdno podporo komisije. Leta 1988 je bila prvič podeljena to vrstna nagrada in takrat je Evropa praznovala svoje leto filma in televizije. Od tlej pa se je Evropa bistveno spremenila, prav tako tudi audiovizualna pokrajina. In mislim, da je skrajni čas, da spet eno leto posvetimo evropskemu filmu. Skrajni čas je tudi, da Evropa vzame v roke svojo podobo, da jo začne jemati dovolj resno, da bo poskrbela za to, da bodo njeni otroci in mladina pismeni na tem področju. Najlepša hvala. Thank you. Hvala lepa, prisrčna hvala, dragi Vim Wenders. Kar nekaj kolegov že imamo, ki bi radi zastavili vprašanje, vendar pa ne bomo začeli s tem najprej. Bomo dali besedo še kolegici. Veseli nas, da je z nami Anne Jekl, ki je avtorica knjige European Film Industries. Napisala je tudi zelo veliko člankov, govorov o medijski in kinematografski politiki v EU. Je gostojoča raziskovalka na University of the West of England iz Združenega kraljestva in govorila bo o evropski koprodukciji. To je tudi eden od ciljev programa Media. Prosim, imate besedo. Koprodukcija lahko ima veliko oblik osredotočil, ne? se bom na kinematografsko produkcijo v Evropi pod uradnim dogovorom partnerjev različnih držav in javnih institucij, ki jih podpirajo. Močan podarek je na kulturnih vprašanjih in vprašanjih identitete. Zgodovina koprodukcije je skoraj tako stara kot film. Vsi poskusi, da bi ustvarili vse evropsko filmsko industrijo, vključujoč tudi vse evropski film v 20. in 30. letih. Vse to je spodletelo. To tudi zaradi družbenih razmer takrat in to, da se je bilo težko zoprstaviti ameriškim koprodukcijskim podjetjem. V letih po 1945 je bilo spostavljanje javnih institucij, ki so odgovorne za državno podporo in za koprodukcijske dogovore, bilo nekaj, kar je veliko prispevalo k temu, da smo ponovno izgradili nacionalno filmsko industrijo in spodbudili sodelovanje med producenti različnih držav. Prvi meddržavni koprodukcijski sporozum je bil podpisan med italijansko in francosko vlado leta 1949 danes ljudje vedo, kakšne so slabosti teh dogovorov. Veliko je birokracije in imamo tudi finančne težave. Obstaja pa tudi zelo veliko anegdot glede tega, da je potrebno šteti glave, da bi zadostili vsem vladnim določilom. Kljub vsem tem pomankljivostim pa je v petih letih bilo spoljeno veliko ciljev italijanske in francoske filmske industrije. Povečali so obseg filmske industrije in vedno več je bilo ko produkciji in to je bil začetek na tem področju. Veliko filmov je bilo ne samo popularnih na obeh domačih trgih, temveč tudi po drugih delih Evrope. Dogovor je vodil do tega, da smo razvili delojoč sistem evropskega sodelovanja znotraj nacionalnih okvirov. Prav tako to pomeni začetek dolgega razmerja med odnosom med obima državama. Sistem je deloval dobro, ker sta Francija in Italija bili podobni, kar se kulturne politike tiče, imeli sta podobne spodbude, podobne strukture filmske industrije in podobne organiza organizacije Anika v Italiji in CNS v Franciji. Prav tako so bili predani tako na italijanski kot na francoski strani in so se zauzemali za vzpostavitev evropskega filma. Kritiki niso bili prijazni do teh zgodnih francosko-italijanskih filmov. Vendar pa v zadnjih letih filmski zgodovinari skušajo ponovno vrednotiti to zgodovino in ponuja se nova perspektiva. Ogotovili so, da je italijansko-francosko sodelovanje imelo pozitivne rezultate na družbenem, kulturnem pa tudi etičnem področju. Koprodukcije so bile manj konzervativne in bolj evropske kot drugi filmi kljub temu se potem to ni razvilo v bolj uspešen model sodelovanja. In morda je to vseeno spodbudilo postopek kulturnega združevanja Evrope, kar si je želel Žan Mone, vendar pa je bilo potem zelo težko doseči sodelovanje drugih držav. V 50. in 60. letih države za železno zaveso niso imele veliko priložnosti. Danes je veliko koprodukcijskih sporazumov med državami in večina držav te sporazume ima med sabo, Evropo, z evropskimi državami, pa tudi z državami po svetu. Francija ima največ takšnih sporazumov, 47 v tem trenutku. Za manjše države so koprodukcije zelo pomembne. Večstranski dogovori so nekaj, kar uspodbuja tako program Media, kot tudi Eurimaš. Rast koprodukcij, ki vključuje evropske partnerje, pa je delno bila, bil, bila odgovorna za vedno večji delež filmske produkcije v Evropi od zgodnih 90-ih let. Imamo tudi precej programov na evropski ravni, ki to podpirajo. Vse to vključuje zakonske in kulturne predpise. obstaja politična volja, da podpremo film in da spodbudimo kulturno izmenjavo. Vloga evropskih institucij je ključnega pomena pri produkciji filmov, ki dajo Evropi kulturno raznolikost, ki govorijo o sanjah, prepričanjih, dvomih in iskanju identitete. Tukaj boste morda prepoznali tudi besede iz nagrade Lux Prize. Evropski filmi se ukvarjajo s kulturno raznolikostjo in so primer evropske filmske ustvarjalnosti. Gianni Amelio, Jean Haneke, Bratje Darden in potem tudi nekateri prisedenci kot so Fatmir Koči, Mahmud Zemuri, Fatih Akin, predstavljajo način, kako se evropska identiteta oblikuje, raziskuje in razvija. Imamo tudi seveda zelo veliko imen velikih evropskih režiserjev, Ken Loach, Lars von Trier, Alain Tener, Claire Denis, Luca Bervo, Theo Angelopoulos, Friedrich Thor Friedrichson, Antonioni Wim Wenders, Volker Schlondorf, Manuel de Oliveira, Kieslowski, Zanussi, Kosturica, Vajda, Istvan Sabo, Lucian Pintil, Šaruntas Bartas, če jih navedem samo nekaj režiserjev, katere imena lahko izgovorim, znam izgovoriti. Ti skladi dajo možnost tudi novim generacijam režiserjev, da dobijo sredstva za svoje filme, še prav posebno pa ne samo na vzhodu. Njihovi filmi imajo močno identiteto. Govora je bilo tudi o tem, da je to eden najbolj kreativnih trendov v sodobnem evropskem filmu. Nekaj je jasno. Te koprodukcije kažejo, da je kulturna specifičnost in kulturna pluralnost nekaj, kar je združljivo. Pri podpori tem filmom so evropske institucije pomagale evropskemu filmu, da je ostal vodilni pri sodobni kulturi. Kulturi, kjer imamo vprašanja kulturne identitete in predstavitve, kar se tiče etničnosti, družbeno-ekonomskega položaja, spola, rase in mladine. Vse to se izraža skozi filme in to ni majhen dosežek. Filmska produkcija v Evropi je povezana z lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi institucijami na področju kulture. Film je zelo pomemben za kulturo in je tudi močan način izražanja kolektivne domišljije ljudi. Postopek digitalizacije in globalizacije, ki se pojavlja v Evropi, je ponudil možnost za čeznacionalne perspektive v digitalnem obdobju razdrobitev in raznolikost nista pomakljivo samo po sebi. Tehnologija pa tudi ne mora zagotoviti, ne mora samo po sebi zagotoviti raznolikosti. Evropske koprodukcije, ker so čeznacionalne po definiciji, so zelo dobre za to, da se odzovejo na nove izzive. V zadnjih letih so bili evropejci še prav posebno aktivni pri razvoju koprodukcijskih strategij za te izzive. Ne samo v Franciji, v državi, kjer imajo najdaljšo tradicijo koprodukcij, kjer imajo zelo veliko vzpostavljenih inštitucij in zelo obsežen sistem podpor, ne samo v Franciji, je ta novi koprodukcijski način se razvijal. Tudi drugot se to razvija in imamo vedno večje število filmskih festivalov. Evropejci povezujejo svoje povezave z nekdanjimi kolonijami in tudi manjši regionalni skladi se povezujejo čezmejno. Skoraj gotovo je, da v trenutnem gospodarskem položaju veliko število teh pobud ne bo preživelo brez podpore evropskih programov različne, nasprotojoče si tradicije v Evropi, kar se tiče promocije kulturne raznolikosti, skupaj s kritičnim gospodarskim položajem v državah članicah danes, ne olajšajo naloge za evropsko filmsko industrijo. Kljub temu pa je ponovno spon nacionalistični giban v Evropi danes nekaj, kar lahko opazimo in eh, obstaja potreba potem, da postanemo bolj politični, manj defenzivni pri ponovnem vzpostavljanju kulturnih prednostnih nalog. Dejala sem, da so bili zgodni francosko-italijanski filmi zgodnih 50-ih let manj konzervativni in bolj evropejski in bolj odprti do drugih. In to velja tudi za evropske koprodukcije danes. Evropska koprodukcija je povezana z vprašanji identitete na način, ki ne nujno kompromitirajo raznolikost kulturnih zavezništev, tako nacionalnih kot evropskih. To lahko združimo v najboljšem primeru, pa tudi konsolidiramo in okrepimo. Veliko filmov, režiserjev, ki smo jih omenili prej, so bile koprodukcije in prikazane na Arte, Evropskem kulturnem kanalu, programu, ki je predan tem delom. In citiram, predan kulturni in mednarodni naravi in promociji vzajemnega razumevanja in enotnosti med narodi Evrope. Seveda, to moramo upoštevati, če bomo iskali in izbirali med težkimi možnostmi. V evropskem poročilu o Evropskem audiovizualnem observatoriju so bile koprodukcije nedavno opisane kot most v Evropi. To niso samo evropske, pogosto so čezmejne in pogosto so tudi most za ostale dele sveta. Končno je smer evropskega filma v prihodnosti odvisna tudi od izbir na nacionalni, tako na institucionalni, tako nacionalni kot evropski ravni za podporo evropskim koprodukcijam. Hvala lepa, gospa Jekle. To, kar ste dejali, kaže na to, da smo z našim programom Media, čeprav je skromen, z novim Media Mundus, šli v pravi smeri. Veliko dobitnikov nagrad na festivalih je takšnih, da jih podpira program Media. In morda sploh ne bi nastali, če ne bi bilo te pomoči. Zato bi že s temi našimi programi skušali graditi mostove v Evropi med Zahodom in Shodom, Severom in Jugom, pa seveda tudi z ostalim delom sveta. To poskušamo z medijem Mundus. Slišali smo oba govornika, sedaj pa odpiram razpravo. Sedem se vas je že javilo k besedi. Prosim vas, da niste predolgi, da se omejite na to, kar ostali še niso povedali. Začenjamo z gospodom Martinom, prosim. Hvala lepa, gospod Wenders. Dovolite mi, da bom zelo strasten. V analizi vašega mnenja se z vami strinjam. Mnenja sem, da si želimo unetega pro-evropejca. Vendar pa, in si delam skrbi glede posledic, ki ste jih omenili, da, ste, da je administracija podoba EU in da bi film lahko bil nekakšno tajno orožje. Potem ste govorili o ameriških sanjah in dejali ste, da je film to ustvaril. Tukaj želim ogovarjati podobo o realnem življenju v ZDA je ukrepil in razširil so glavni kandidat v Avstriji v padurilnem boju pred kar nekaj leti in dejal sem, da moramo slediti evropskim sanjam. To je bilo podobno kot ameriške, da lahko to vsi dosežemo. To, kar pa sedaj doživljamo in rad bi vas opozoril, da ne bomo padli v past Riefenstahl, je to, da imamo realno obstoječo EU, ki se zapleta v birokracije, pravila in zapravljanje dragocenih finančnih virov. Vaša funkcija bi lahko bila, da zgradite mostove med, te, med to pozitivno podobo, ki jo potrebujemo za mlade. Tudi svojo knjigo sem končal na ta način. Vendar pa, da ne pometamo težav pod preprogom. Na koncu gre vedno za sredstva. Najdam primer. zelo veliko povezave imam. Režiserji Fatima, ki je bil tukaj pred letom, dejal je, da dejansko potrebujejo sredstva. Potrebujejo to, da bodo subvencionirani in financirani sedeži v kinematografiji, da bodo lahko prikazovali svoje filme. Spet je preteklo leto, pa se ni nič zgodilo, lahko pa bi se kaj zgodilo. In zato vam želim pokazati, zakaj je to birokratsko vprašanje tako pomembno. Naslednji teden bomo odpotovali kitajsko delegacijo na Kitajsko. 30 ljudi bo potovalo, vsi letijo v poslovnem razredu in sedaj bodo plačali 12 tisoč evrov, namesto 3 tisoč, če bi potovali ceneje. Če bi torej bili bolj razumni, bi lahko zagotovili 200 tisoč evrov samo z tega potovanja za vaše projekte. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Predsednica prekinja, to ni tema današnje predstavitve. Dovolite mi, da dodam še nekaj. Gospa predsednica pravi, da vim, vendar se tega ne more spremeniti. In sedaj Martin. Torej, lahko bi se zauzemali za to in podpirali, da bi sredstva, ki so v evropskem proračunu, pristala tam, kjer jih potrebujemo. To je možno. Kohle Kohle pomeni denar pri nas. Je pa to jezik ulice. Gospa Kosta. Grazie, Hvala lepa. Gospa predsednica, veliko veselja mi je bilo, da smo lahko prisluhnili temu, čemu smo prisluhnili. Mislim, da sta oba uvodničarja dala izjemen prispevek. Po mojem mnenju je to zelo strateški trenutek, kaj ti znašli smo se pred nekaterimi pomembnimi spremembami tudi institucionalne narave. Po eni strani imamo pogodbo, ki pravi, da mora biti kultura del vseh evropskih politik in strinjam se, da moramo podobi Evrope vrniti dušo. Po drugi strani pa moramo posvetiti našo pozornost preoblikovanju tega, kako lahko postane umetniški produkt ambasador naše kulture in zato moramo biti pozorni tudi na razvoj umetniških izdelkov. Ustvariti moramo okolje, ki bo primirno, ki bo ugodno za koprodukcije in tudi za kulturno in ustvarjalno produkcijo. Trenutno razpravljamo o zeleni knjigi na to temo in v naših državah so potekala nacionalna posvetovanja. Sama sem se srečala z predstavniki družbe v Italiji in moram reči, da je veliko priložnosti. Drugič, opismenjevanje novih generacij. Gospod Venders je povedal, kako pomembno je povezati nove generacije in evropsko identiteto. Nagrada Lux je eden od zgledov za to. Mislim, da moramo to podkrepiti z inovativnimi metodami. Medijska pismenost morda ni tako v središču, kot bi morala biti. V mislih imam recimo to, da moramo biti zelo pozorni na digitalno kulturo in digitalno vrzel, ampak morda bi morali biti bolj pozorni, tudi ko gre za opismenjevanje na področju branja podob. Rekli ste, naši filmi ne potujejo dovolj, to je res, imamo podatke, tudi vi ste jih navedli. Še dve druge vprašanje sta pomembni in si ko, namreč v tem trenutku, poteka pomembna razprava glede avtorskih pravic. Zato je veliko vprašanje, kakšno naj bo nadomestilo. Namreč pri umetniškem delu je potrebno plačati umetnika. Ta razprava je sedaj zelo prisotna na podlagi priporočila Evropskega parlamenta in po mojem mnenju bi tudi z vašo pomočjo morali bolj uravnotežiti pravice uporabnika, pravice avtorja in tudi seveda pravice različnih komponent v okviru produkcije. Vpliv audiovizualnega sektorja na evropsko gospodarstvo tudi predstavlja zelo pomemben element govora, je o 6,9 odstotkih BDP-ja. Torej, gre za nekaj, kar je tudi v ekonomskem smislu zelo pomembno. Zelo pomemben je vpliv na kulturo in zelo zanimivo bi bilo izvedeti tudi od vas, katere spremembe so možne, mm, recimo, ko govorimo o programu Euroimaš, če govorimo o mm, audiovizualnih produkcijah, o kinematografih. Kaj se da narediti za to, da bi spodbujali koprodukcije, glede na to, da sedanja situacija ni ravno spodbudna? Prizadevamo si tudi za to, da bi omogočili državam članicam dostop k digitalizaciji kinematografskih dvoran. Sredstva, ki so za to na voljo, so lahko bi rekla samo neka niša in to je bolj stvar derogacij in državnih pomoči. Mi pa menimo, da to ne sme biti stvar državnih pomoči, pač pa predpogoj za to, da bodo eh, evropski filmi lahko tekmovali z ameriškimi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kavada. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. pravzaprav je neverjetna sreča, da smo se lahko tukaj lotili te zadeve tako konkretno, kot da bi se s prstom dotaknili realnosti evropske kulture. Dovolite mi naj se navežem na misli gospoda Vima Vendersa. Zakaj govorim o tem? Zgodovinar je nekoč rekel, da ljudje, ki ne poznajo svoje zgodovine, tvegajo, da jo doživijo ponovno. Mi se očitno nismo naučili ničesar iz naše zgodovine. Vidimo, da se oživljajo močno nazadnjaške sile povsod po Evropi in pravzaprav vidimo tudi to, da prihaja do podpore vlad reakcionarnim silam. In to se dogaja tako rekoč neopazno, čeprav nacionalistična čustva v Evropi razjedajo to evropsko tkanje kot kislina. In če ne bomo storili ničesar, bomo propadli. Ne bo nam uspelo ustvariti evropskega občutka, ki si ga želimo, ker bodo tehnokrati in sorodno misleči dali vedeti našim državljanom, da je občutek pripadnosti evropskosti nasprotno nacionalnim občutkom. Torej zgodovine ne smemo ponavljati. Sedaj je že dovolj pozno za nekatere zadeve in zato vas v celoti podpiram, gospod Venders. Dve zadevi, ki ste jih poudarili, tudi vi, gospa, sta na primer, da ni možnosti delovati, če ni denarja. Kultura je tudi ekonomija, je gospodarstvo. Malo denarja, malo muske, kot pravimo. Berlinski zid je sicer padel, vendar ali mladi res poznajo dovolj kulture, držav, ki so sedaj že članice Evropske unije, ali njihova bistvena kulturna dela, ali morda vse dramo, ki so jo te države doživele. In to ne bi bilo težko seznaniti mladino s tem, to ne bi tako drago stalo. Veliko je znanih del v srednji Evropi in vzhodni Evropi, sam sem dobro evropejci iz Francije, ampak če boste vprašali nekega malega francoza ali francozino, kaj se je zgodilo naprimer od druge svetovne vojne ali pa med drugo svetovno vojno na mačarskem, mislim, da ne bodo znali odgovoriti. In imam tudi dva predloga, ki sta pravzaprav tudi vaša in jih je treba podpreti. Prvo je, določene države, no, tudi pri meni sicer, pri nas doma je to nekoliko urejeno, vendar ni, da bi se pohvalili s tem. Treba je dati na stran sredstva, ne samo za ustvarjanje določenih projektov, temveč za ustvarjanje nasploh, tudi za audiovizualno ustvarjanje in eh, ne moremo govoriti o audiovizualnem ustvarjanju, če gledamo samo video, pa noje v raznih eh, nakupovalnih centrih in podobno. Mislim na pravo ustvarjanje, na kulturo, na tisto, kar želi kultura prispevati družbi. Ampak očitno tisti, ki so zadolženi za kulturo, niso dobro pravili svojega eh, dela. Treba je podpreti ustvarjanje, leposlovje in Ne smemo podleči digitalizaciji kulture na način, kot nas to posiljujejo nekateri zunanji vplivi. Preveč stvari je v igri, to je preveč pomembno. In gospod Venders je prav tako podaril zadeve, ki jih lahko samo podpremo. Prav imate, gospod Venders. Namreč, treba je biti pismen, treba je znati brati, da lahko kaj prebereš. In zato morajo. Otroci postati pismeni, da bodo znali brati, podobe, slike, da jih bodo znali razumeti. In zaradi tega je dobro to slišati danes tukaj, ko govorimo o prihodnosti Evrope. Hvala vam za to. Hvala, gospod Kavada. Gospod Skurja. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je danes zelo pozitiven dan za naš parlament, zahvaljujoč prispevkom, ki smo jih slišali naših dveh gostov. Ne zgodi se vsak dan, da se govori o Evropi kot o identiteti, kot o sanjah, kot o duši in kot o nekem čustvu. Tako da je to bila skoraj da neka profetska vizija, kako naj izgleda Evropa. Včasih nam to manjka v teh dvoranah. Vsi člani tega odbora, začenši z našo predsednico, si zelo prizadevamo, da bi okužili tudi druge kolege v drugih odborih glede pomena kulture in tega, kaj lahko naredi za to, da bi pokazali Evropo v drugačni luči in ne tako, kot se prikazuje običajno, kot zgolj birokracija, antipatična birokracija. In zato pravim, da je danes zelo pomemben dan. Zato sem želel naše goste vprašati nekaj enostavnega. Ali lahko povesto eno stvar? Eno stvar, ki jo mi lahko naredimo kot odbor, da bi uresničili te sanje. Pričemer seveda morate vedeti, da kar zadeva finance, nismo ravno v rožnatih časih. Hvala lepa. Grazie, Scovia. Hvala lepa. Fisas. Ja, senjora predsednica, ki si hacer una pregunta con... Hvala lepa, gospa predsednica. Imam zelo specifično vprašanje za gospoda Vendersa. Govoril je o prikazovanju evropskih filmov v drugih državah in o številkah o tem. In to se pogosto dogaja, ko potujemo v druga mesta, vidimo, naprimer, film, ki bi ga radi videli, potem pa se vrnemo domov, pa filma ne moremo si ogledati. Zauzemam se za prost trg in nisem za usiljene zadeve. Kaj lahko torej specifično storimo za to, da bi olajšali dostop do evropskih filmov po Evropi? Tega si nas veliko želi. Hvala lepa, gospod Belet. Dank, eh, Hvala lepa, gospod predsednica. Dovolite mi, da spregovorimo o predlogu gospoda Vendersa o vse evropskem projektu o izobraževanju, filmskem izobraževanju v šolah. Mislim, da moramo to kot odbor za kulturo stotstotno podpreti. To je seveda delikatno vprašanje, ker govorimo o nacionalnih in regionalnih pristojnostih. Kljub temu pa mislim, da je najbolj učinkovita pot k uspehu za vaš predlog, da to storimo skupaj, skupno kampanjo našega odbora in skupaj z nacionalnimi odbori za kulturo nacionalnih parlamentov. Vi kot predsednica, gospa Park, in mi kot odbor moramo stopiti v stik z nacionalnimi ali regionalnimi kolegi, da bi sprožili to pobudo. Ne vem, gospa predsednica, ali obstaja še prostor v programu medija za podporo tej pobudi. Ne gre za veliko sredstev, gre za politično voljo, gre za strukture in za to, da zaženemo to politično pobudo. Mislim, da je to zelo pomembno, da ponudimo našo podporo. In sedaj še specifično vprašanje za gospoda Vendersa. Ko govorimo o teh pobudah, ali govorimo tudi o promociji igralništva, ali je to nekaj popolnoma drugega? Je to del srne umetnosti ali ne? In kakšno je vaše mnenje o YouTubeu, ko govorimo o vaši pobudi? Ali menite, da je to grožnja ali priložnost za evropsko filmsko industrijo? Herr Bago von Ungarn. Vielen Dank, liebe Vorsitzende. Naslednji, prosim. Uh, Govoril bom mađarsko. Hvala lepa. predsednica je povabila strokovnjake. Zelo dobro je sedeti v tem odboru danes in vam prisluhniti, ker je ta tema zelo pomembna za Evropo in za evropejce. Če pogledamo po dvorani, lahko vidimo, da je veliko mladih. Slišali smo od predsednice, da so mladi nekoliko razdeljeni. Vsekakor pa je potrebno mlade v Evropi podpreti. Avstrijski kolega je dejal, da kolegica je dejala, da je ameriški film pomagal spodbuditi uresničevanje ameriške pobude. Tako da mislim, da se to lahko zgodi tudi pri nas, da lahko uresničimo prek filma Evropske sanje. Šokantno je, ko slišimo podatke o tem, da imamo pri nas 80 odstotkov ameriških filmov in knjig v Evropi. In mladi menijo, da je enako tudi za glasbo, da je ameriška glasba tista, ki dominira v Evropi od pop glasbe do klasične. Zato se mi zdi, da moramo izpostaviti vrline Evrope. imamo režiserje kot je Kustorica ali kot je Guy Ritchie, pa tudi nekatere mađarske, ki resnično uresničujejo evropske sanje, pomagajo pri uresničevanju eh, teh sanj. Razkorak med mladimi v Evropi se tako lahko zmanjša. Zato mislim, da je program Mlade v gibanju ali EU strategija 2020 nekaj, kar mora biti pomembnejše. Evropski parlament ima strategijo za Rome, za invalidne osebe in veliko drugih strategij, ki so pomembne. Mislim, da bi bilo pomembno za evropske sanje pripraviti tudi filmsko strategijo. Filmska industrija mora upoštevati da je pomembno ustvariti umetniško vrednost na umetniški podlagi, ne pa množične kulture. To je nekaj, kar ima prednosti in slabosti in vednost, bolj kot smo starejši kot smo, bolj opažamo umetniško vrednost otroci, ki gledajo risanke, pa spet padajo pod vpliv ameriške kulture tudi na tem področju. Z mojimi lastnimi otroki vidim, da imamo celo pri risankah še kaj za postoriti. Zaključujem. Mislim tudi, da moramo upoštevati tudi to, da je gledanje filmov sedaj bilo predstavljeno iz manjših kinematografskih dvoran v velike, megalomanske. Mislim, da se moramo pripraviti na to, da moramo izdelati strukturo, potrebujemo pa tudi sredstva in najti moramo vire, da bi nam to uspelo. Hvala lepa, gospod Repo. Hvala lepa, gospa predsednica, rad bi se zahvalil za odlične predstavitve, ki so bile zelo zanimive. Tudi sam sem se ukvarjal s tem. Bizanc je bila velika kultura in imamo tudi pan slovansko kulturo v Evropi. S tem sem se dolgo časa ukvarjal in to je imelo veliko pliv na Evropo. Bizantinski svet je bil ikonografičen. Potem smo imeli tudi ideologijo, vendar pa to je bil izraz čustev. V Moskvi in v Kijevu je Aleksandr Rublev ustvarjal slovansko mentaliteto, to čezmejno podobo. In to sem želel nakratko omeniti kot zgodovinsko ozadje. sedaj pa smo se morda omaknili od sakralnega sveta, vendar pa človek je še vedno sakralno biti. In človek čuti, razmišlja. In zato mislim, da so bili vaši referatere zelo dobri. Sedaj pa gospa Kamer Evert. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Wenders, za vašo izredno lepo predstavitev ki je jasno nakazala, kako pomemben je film za družbo in v družbi. Še prav posebno, kar se tiče izobraževanja na področju medijske kompetence, mislim, da boste tukaj v odboru za kulturo naleteli na odprta vrata. In čeprav gre za subsidijarno vprašanje, lahko kot Evropski parlament spodbujamo to izobraževanje in se skušamo zavzeti v državah članicah za to, da bi to uvedli tudi v učne načrte v šolah. Morda bi lahko razmislili o tem, kaj bi lahko na ravni Evropskega parlamenta postorili še dodatno. Naj pa se vrnem na to, kar ste dejali o izgradnji evropske identitete in kako lahko pomaga pri tem film. Mislim, da je vse skupaj ustrezno in prav, kar ste opisali. Mislim pa, da je potrebno povedati tudi to. Če želimo pomagati pri izgradnji evropske identitete, mora film nekako biti množičen, torej dosegljiv za veliko ljudi, da bi sploh lahko oblikoval takšno identiteto. Množična privlačnost pa seveda ne pomeni takoj, da se moramo prepustiti ameriškemu mainstreamu množična privlačnost in kakovost lahko gresta z roko v roki, še prav posebno na filmskem področju. Vemo pa tudi, kako težko je upirati se ameriškemu vplivu, kako težko je to za evropski film, da bi dosegel to privlačnost, kot jo ima ameriški sedaj. Moje vprašanje, tako za vas, gospod Venders, kot za vas, gospod Jeklem, imate kakšne želje seveda sredstva vedno potrebujemo. Naj se gre za program medija ali karkoli drugega. Vendar pa kaj bi lahko storili še prek tega, da bi evropski film spodbudili k temu, da bi dosegal to množično privlačnost in razvil ta vpliv razvoja evropske identitete. Kaj bi, katere bi bile vaše želje, kaj bi lahko mi storili, da bi vam pomagali na področju evropske politike. Hvala lepa, zaključujemo razpravo. Še en krok vprašanj bomo imeli, še dve vprašanji smo dobili, vendar pa žal ju ne moramo upoštevati, bomo pa to storili v drugem krogu. Prosim za razumevanje, sicer oba govornika ne bosta več dobila besede. Sedaj dobi besedo gospod Wenders odgovoriti na vprašanje. Prosim such a multitude of questions. Ko sem poslušal vaše vprašanja, sem se zavedel, da sem pravzaprav optimist. Da sem popoln optimist. Namreč veliko potujem po vsem svetu. In moram reči, da res veliko potujem in zato vidim, koliko spoštovanja uživa Evropa po vsem svetu, v glavnem zaradi svoje kulture in v glavnem zaradi svojih filmov. Sveda Evropa je gospodarska sila, ampak Evropo spoštujejo po svetu veliko bolj zaradi njene kulture in predvsem zaradi kinematografije in to po vsem svetu. Čeprav smo majhni. Tudi v svetu. Vendar pa ne glede na to, je spoštovanje za Evropo po vsem svetu ogromno. Če bi le lahko povedal bolj jasno, kako si želim, da bi Evropa lahko svojo podobo predstavila tudi evropskim državljanom z enako miro spoštovanja. Evropa mora to uporabiti kot nek argument, kajti preostanek sveta misli, da Evropa to že počne. Torej, optimističen sem, ker če si pogledam, kje smo danes, če tudi imamo nek primankljaj, ampak če si pogledam, kje smo, predstavljajte si, brez naše kulture, nasploh ne bi bilo na zemljevidu sveta. Zato se mi zdi, da smo dosegli veliko in moj cilj danes je, da Ne, da odgovorim na vaše vprašanje, kako bomo izboljšali to in ono in distribucijo, ampak mislim, da moramo razmišljati o prihodni publiki, o prihodnih državljanih, kaj lahko naredimo, kaj moramo narediti, da zagotovimo ustrezno vzgojo, kajti to je ključna povezava, ki nam manjka zato, da bomo imeli več samospoštovanja in boljšo samopodobo o Evropi. Govora je bilo o digitalizaciji, to je zelo, zelo pomembna tema, podobno kot avtorske pravice in zelo me veseli, da ste sredi te razprave glede digitalizacije. Bi vas rad pozval, da imate v mislih da je potrebno čim več digitalizirati, ampak to je treba narediti na tak način, da s tem ne bomo omejevali dostopa, da tu ne bo kodiranja, da to ne bo narejeno tako, da se omeji dostop naših kinematografov do digitalne distribucije, ampak da se ta dostop odpre. Najbolj je treba pomagati tistim, ki se najbolj prebijajo in borijo. Mnogi kinematografi si sploh ne morejo privoščiti digitalizacije. In zato, če si pogledamo, kakšen je uspeh digitalizacije po vsem svetu, nekateri si pač tega ne morejo privoščiti in je treba pomagati. Ampak digitalizacija ne sme omejevati in ne sme tukaj biti blokade za naše filme. Kar zadeva igrice, vidimo, koliko filmov je pravzaprav nastalo na podlagi videoigric, ljudje se učijo vizualnega jezika in zelo pomembno je, da poučimo otroke o igricah, kako naj jih razumejo, kako naj bodo kritični do njih in kako naj sobivajo z njimi. Namreč m, večina otrok nima nobene pomoči, z izjemo staršev, so prepuščeni sami sebi, ko se spopadajo z, kako bi rekel, ko se spopadajo s to odvisnostjo ker se mi zdi, da imamo čudovite otroke, krasne otroke, z veliko domišljije, ki pa kažejo znake resne odvisnosti. In tukaj je pomembno izobraževanje. Lahko bi govoril nedogled, da odgovorim na vaše vprašanje, ampak naj ostanem pri tem. Gospa Jekel. Um, Mikrofon, prosim. Really organize some Mislim, da bi morali organizirati nekaj, kar bi pravzaprav slavilo evropsko kinematografijo. Morali bi proslavljati raznolikost evropske kinematografije. Tega v Evropi ne slavimo, ne praznujemo. In če se navežem na Vima, drugi ljudje se zgledujejo po naši kulturi. Zakaj ne prikažemo, kako se drugi zgledujejo po nas? Tudi v Združenem kraljestvu se mi vedno zdi zelo čudno. Če je nek film uspešen v ZDA, potem gledajo ljudje, kot da je ta film uspešen že tudi v Združenem kraljestvu. Zakaj? Američani slavijo evropsko kinematografijo, med drugimi tudi druge države to počno. Zakaj ne pokažemo, kako drugi gledajo na evropsko kinematografijo? Zdi se, da ne znamo slaviti naše kinematografije. Kako spodbujati evropske sanje? Mislim, da je to vprašanje precej zahtevno, ampak zdi se mi, da bi veliko bolje morali zrabiti internet bolje bi morali uporabljati nove možnosti, ki so odprte, lahko bi organizirali razpravo, lahko bi se bolj mrežili za spodbujanje evropske kinematografije ali pa tudi samo zato, da bi videli, kaj se dogaja s kinematografijo. Naj bo toliko dovolj. Hvala lepa, prehajamo na druge govornike. Najprej dobi besedo gospod Gutek ki je ustanovitelj enega najpomembnejših distribucijskih družb na polskem v smislu kakovosti in količine. Mislim, da je heroj, ko gre za spodbujanje evropskega filma. Ko je začel delati, je bil trg še vedno monopol in zato je tudi ustanovil Varšavski filmski festival in sedaj, ne boste verjeli, nam bo povedal nekaj več o tem, zakaj ustanavlja prvi neodvisni ameriški filmski festival v Vodslavu. Povejte nam, zakaj. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo. I will speak Polish. But... Hvala lepa, govoril bom poljsko, mislim, da me boste tako bolje razumeli. Dlaczego zorganizowałem festival filmów amerykańskich? Torej, nekaj več o ustanovitvi ameriškega filmskega festivala. Končal se je prejšnjo nedeljo, trajal je pet dni, organizirali pa smo ga zato, da bi, previ, da bi spremenili podobo ameriške kinematografije, ki jo v glavnem povezujemo z kokicami in popkornom. Hoteli smo prikazati predvsem neodvisni ameriški film, tudi klasične filme. To je bila skoraj da polovica. Pokazali smo državljana Kejna, Kazablanko in še mnoge druge filme. Šole so pripeljale svoje učence v Varšavi. In filme so si ogledali in se o njih pogovarjali. Jaz sem za raznolikost. In rad bi zagotovil dostop do komercialnih ameriških filmov, pa tudi do neodvisnih ameriških filmov in seveda tudi do evropskih neodvisnih filmov, kar mi je zelo pri srcu, kajti moja družba Gutek Film obstaja 16 let in V tem času smo prikazali več kot 300 filmov, večina je bila evropskih filmov. Skoraj da 10 milijonov ljudi si je ogledalo te filme v kinematografih in mislim, da je to precejšnje število. Ne vem, če sem s tem odgovoril na vprašanje gospe predsednice. Ne vem, če ste zadovoljni s takim odgovorom. Skratka, Vsako leto vidim na stotine filmov, obiskujem manjše in bolj uveljavljene festivale. Evropska kinematografija je zelo raznolika in nas lahko vedno znova preseneti. Kar naprej govorimo o težavah, ko gre za doseganje naše publike. Meni so pri srcu predvsem filmi mladih ustvarjalcev, neodvisnih ustvarjalcev potem ustvarjalcev, ki pripadajo majhni nacionalni industriji. Oni imajo težave, kako priti, kako doseči širšo evropsko publiko. Tej filmi nikakor niso manj zanimivi, kot so bili pred 20-30 leti, ko je evropski film imel veliko bolj prominentno vlogo. Dovolj je, če greste v Benetke, Berlin, v Cannes ali v Rotterdam in takoj boste videli, kako bogata je in kako raznolika je evropska kinematografija. Vendar pa živimo v času preobrazbe. Analogni model distribucije evropskih filmov doživlja resno krizo. In kot profesionalci se distributerji in imetniki avtorskih pravic tega zelo zavedamo. Še vedno nimamo novega modela distribucije, ki bi zadostil potrebam in navadam gledalcev, ki želijo imeti dostop na željo, tako kot se recimo to dogaja pri dostopanju do informacij in do interneta, naprimer. Po mojem mnenju bi se morali prizadevati za rešitev, ki bi kombinirala želje gledalcev in nek poslovni model. Na ta način bi se lahko vzdrževale distribucijske družbe, spodbujali bi razvoj filma in dosegli tudi prihodek za producente. Evropskim filmom ni lahko, gospod Wim Wenders je govoril o tem. Dejal je, da če si pogledamo tržni delež evropskih filmov, potem ta gotovo ni zadosten. Pogosto je distributerjem zelo težko, ko gre za zaslužek iz distribucije tujih filmov. V mislih imam recimo licenčnine. Kriza sedanjega poslovnega modela se povezuje tudi z dejstvom, da prihodki iz tradicionalnih pravic uporabe, recimo DVD, namreč veliko je zakonitih in nezakonitih možnosti pri nalaganju z interneta. Evropski film tudi očitno ni v interesu kanalov javne televizije. Moram reči, da v preteklem času nismo uspeli niti enega evropskega filma prodati eh, našim, naši državni televiziji. Namreč državna televizija želi tekmovati s komercialno televizijo. Evropski film se mora danes soočati ne samo s konkurenco ameriške produkcije, pač pa se mora spopadati tudi z audiovizualnim piratstvom, ki ima zelo velik obseg. Evropski film mora tekmovati z videoigricami, ki so vse bolj dovršene. Prav tako imamo privlačne televizijske nadaljevanke, zato gledanje evropskih filmov predstavlja bolj neko elitno obliko zabave, če hočete. V tej situaciji moramo skoraj da zagotovo predvsem zagotoviti medijsko opismenjevanje, ki mora postati del šolskih učnih načrtov. Otroci in mladostniki se morajo poučiti o zgodovini, o dediščini evropskega in svetovnega filma. Šola se mora osredotočati na nove ambiciozne produkcije, pa tudi na klasične filme. Če si pogledamo zglede na polskem, ki so se obnesli, to so lokalni primeri, vendar pa moram reči, da se zauzemam, da bi to prevedli v neko sistemsko rešitev. Pri nas imamo nova obzorja, program, ki vključuje 50 tisoč otrok iz 19 polskih mest. Enkrat mesečno gredo v kino, se pogovarjajo o filmu, pogovarjajo se zelo pogosto tudi z avtorjem filma in to ni samo enkraten dogodek, to je program, ki je namenjen osnovnim šolam od prvega razreda pa vse do zadnjega razreda. Žal ni časa, da bi bolje opisal ta program, ampak moram reči, da se mi zdi zelo pomemben. Tudi v času festivala v Vroclavu smo imeli letos pomladi 200 učiteljev, ki so se udeleževali delavnic in naučili smo jih, kako naj prikazujejo in predstavljajo filme v šolah. To je zelo pomembno. Pogosto namreč pripeljajo s seboj tudi svoje učence. Zelo pogosto namreč starši ne dovolijo, da bi 16-letnik šel na filmski festival v neko drugo mesto. Ampak, če mm, jih spremlja učitelj, potem bodo starši to dovolili. Poljski filmski inštitut je odkupil pravice in jih tudi posredoval za poljske filme. In Tako so proizvedli 50 tisoč paketov s poljskimi filmi. Vse to je bilo poslano na polske šole skupaj z brošurami o tem, kako je mogoče uporabiti te filme pri poučevanju recimo zgodovine, umetnostne zgodovine ali polskega jezika. To je relativno enostavno z polskimi filmi, nekoliko teže verjetno svetovnimi um, pomembnimi filmi. Prepričan sem, da bo filmsko izobraževanje spodbudilo tudi interes za sodoben evropski film. Pri nas imamo 8000 ljudi, za nekatere je prvič, da pridajo v kinematograf in vidijo recimo nek poljski film. Vloga interneta je prav tako pomembna. Internet bi moral vsebovati knjižnice filmov, medijateke, če hočete. Na ta način bi omogočili enostaven dostop do klasičnih filmov. Če želite brati Dostojevskega ali Prusta, je to možno. Enako možnost bi morali imeti, če želite videti film Vendersa eh, ali Antonjunija. Filme seveda že iščemo po internetu, vendar to počnemo nezakonito. Zagotoviti pa bi morali zakonit dostop. Zelo težko je sedaj poiskati na zakonit način nek film, ki si ga želite. Zelo pomembno je, da imamo tudi evropske filmske nagrade, ki se podeljujejo že 20 let. Ali pa, če si pogledamo nagrado Lux Evropskega parlamenta. To je velikega pomena za spodbujanje evropske kinematografije. Nagrada Lux bo po mojem mnenju prispevala k temu, da se bodo filmi, ki bodo nagrajeni, istočasno prikazovali po celi Evropi. Zato je to pobuda, ki si zasluži vso podporo. Potem različne organizacije, kot recimo Europe Distribution, ki združuje evropske distributerje. Tu je treba poiskati nov poslovni model, ki bo stabiliziral delovanje evropskih družb in treba jim je poiskati, pomagati poiskati način, da izidejo iz sedanje situacije. Sedanji sistem sofinanciranja distribucije evropskega filma s pomočjo programa za medije je ključnega pomena. To je preverjen ukrep za pomoč evropskemu filmu. To se zaenkrat obnese kar dobro in moram reči, da brez te pomoči mnogih evropskih filmov ne bi distribuirali. Vendar pa kljub obstoju teh programov mnogim filmom ne uspe priti do kinematografom. Gospod Venders je dejal, da se v Evropi proizvede 1200 filmov, vendar pa jih polovica nikoli ne pride do dvoran. Pomembno je tudi kupovanje licence, ampak vse to je nesmiselno, če film potem nikoli ne pride do gledalcev. Pa tudi, če pride do gledalcev, potem ponavadi prikazujejo tak film kakšen teden, majhni neodvisni distributerji pač nimajo ogromno denarja za promocijo filmov, zato se dosti krat m, mm, pravzaprav ustno širijo informacijo o tem, da se prikazuje nek film. Včasih pa potem, ko izveste od nekoga, ki mu zaupate, da se prikazuje nek film, tega filma ni več, se ne prikazuje več. Naša družba je odkupila pravice za film Di Grosse Štile. To je tri urni film, skoraj da brez dialoga. Tri izvode smo imeli. Ta film je bil zelo všeč in prepričan sem bil, da bo tudi publiki na polskem všeč. Začeli smo samo z enim izvodom v kinematografu Murano vendar pa so ljudje trumoma čakali, da bi si ogledali ta film. Ko se je razvedelo, da se film prikazuje, se je potem skoraj da šest mesecev prikazoval v Moranovu. In 50 tisoč ljudi si je že na samem začetku ogledalo ta film. Zakaj to pripovedujem? Zato, ker se mi zdi, da imamo blago, nimamo pa kraja, kjer bi to blago prodajali. Ti kinematografi morajo filme prikazovati dlje. Trudnosti z dostopom filmov evropskih. E, e- torej, težave so glede dostopa do evropskega filma. To je ena največjih slabosti v sedanjem sistemu. Prestižna mreža evropskih kinematografov ima majhen proračun in zaradi tega ne more rešiti vseh vprašanj evropskega trga distribucije. Moj predlog oziroma moji predlogi poskušal bom namreč odgovoriti na vprašanja, ki so bila zastavljena. Morda se vim ni hotel spuščati v vse podrobnosti glede distribucije, zato bi sam imel nekaj predlogov, ki so po mojem mnenju zelo praktične narave, zelo konkretni so, ampak se mi zdi, da so zelo pomembni in lahko prispevajo k boljši prisotnosti evropskega filma v kinematografih. Namreč več kinematografov mora prikazovati evropske filme. Tudi finančna pomoč mora biti namenjena izboljšanju kakovosti sedanjih kinematografov, prenovi kinematografov, dodajanju novih platen. In mislim, da to ne bo možno brez eh, pomoči evropskih sredstev. Prav tako bi morali razmisliti o možnosti, da bi ustvarili dodatne instrumente oziroma ukrepe, zato da bi izboljšali privlačnost evropskega filma. Tu bi šlo za neke spodbude za tiste kinematografe, ki prikazujejo evropske filme, zrasti tiste filme, ki jih podpira program za medije. Tu bi prosil, da se proračun, ki gre v ta namen, poveča. Europa Cinemas in proračun, ki ga dobi, bi moral biti večji. Trenutno gre bolj za nek prestiž, vendar pa ta denar, ta znesek ni pomemben v smislu količine. In to moramo spremeniti. Razmišljati bi morali tudi o sredstvih v okviru programa za medije, zato da bi pomagali distributerjem, da prepričajo kinematografe, naj prikazujajo izjemne filme dlje gre za filme, umetniške filme, ki morda rabijo dlje časa, da se prebijajo do gledalcev in ti filmi ne morejo tekmovati s filmskimi uspešnicami, ki v glavnem prihajajo iz ZDA. Preden grem naprej, bi rad citiral Kena Lovča. Ta saj je udeležil panela v času oziroma razprave v času Londonskega filmskega festivala in dejal je nekaj, kar celoti podpiram. Namreč rekel je, da bi morali začeti obravnavati kinematografe tako kot opere in gledališča. Lokalne oblasti bi morale skrbeti za nje. In to bi morali voditi ljudje, ki imajo radi film. In to ne bi smeli biti ljudje, ki prodajajo hitro prehrano, tako kot se dogaja. Uh, Eh, v mnogih kinematografih za direktori teh um, filmskih oziroma hiš. Mislim, da bi potrebovali nek testni program za to, da bi ustvarili privlačne filmske centre, kjer bi imeli veliko število platen in program bi morda lahko razširili na nekaj večjih mest v Evropi, zlasti bi bila pomembna tista mesta, kjer je delež evropske produkcije še zlasti nizek. Citiral bi tudi Piotra Borisa, evropskega poslanca, ki prihaja iz Vroclava. Preden je prišel v Bruselj, je bil prisoten v regijski vladi in zahvaljujoč njemu lahko rečemo, da v Vroclavu, kjer ni niti ene dvorane namenjene kinematografom, tako pa so sedaj star kino za 700 sedeži spremenili v manjši multipleks, kjer lahko prikadujejo mm, predvajajo filme, tam je tudi kavarnica, izposojevalnica DVD-jev. Gre za naložbo vredno 500 milijonov evrov. 30 odstotkov je prišlo iz strukturnih skladov, torej sredstev EU. In vse to vodijo regijske oblasti, vse ostalo, preostali delež pa je prispevala lokalna raven, tudi filmska ustanova, ki je lasnica tega kinematografa. To se mi zdi, da je dober zgled sodelovanja in uporabe evropskega in lokalnega financiranja. Taki kinematografi bi morali vzgajati publiko. Morali bi imeti repertoar evropskih filmov, organizirati bi morali mini festivale in skratka prikazovati raznolikost evropskega filma. Tesno bi morali sodelovati za distributerji evropskega filma, namreč ne smete pozabiti, da so distributerji zelo pomemben člen tega celotnega prizorišča. Oni so tisti, ki zagotavljajo, da se prikazujejo oziroma da krožijo evropski filmi. Pogosto so tudi soproducenti in vodijo kinematografe, organizirajo festivale in podobno. Nedavni program, ki ga je najavila Evropska komisija v zvezi s pomočjo pri digitalizaciji kinematografov, je po mojem mnenju nedvomno korak v pravo smer. Moje pripombe seveda ne govorijo o vseh problemih, s katerimi se srečuje evropski film. To je samo neko izhodišče za razpravo o tem, kako naj se evropski film obdrži nad gladino. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da ste nam dali kar nekaj dobrih idej, ki bomo lahko v naslednjih mesecih vključili v našo razpravo, zato da bi dosegli cilje, ki ste jih vsi že omenili. Preden gremo k razpravi, dajem besedo gospodu Đorđu Gozetiju, generalnemu delegatu Beneških dni. Samo še dva stavka. Beneški dnevi so nekaj čudovitega in sicer v okviru Beneške mostre obstaja ne odvisni, neodvisna sekcija, ki se je reče Džornate Deljavtori. In v Kanu so dobili idejo, da bi naredili skupni projekt Beneški dnevi in nagrada Lux. Skupaj smo povabili 27 mladih ljubiteljev filma iz 27 držav članic, vsake po eden. Plačali smo jim bivanje in pot in to je bil prvi tak projekt, torej po en predstavnik vsake države članice, ogledovali so si filme, od zjutraj do večera so se pogovarjali o filmih, debatirali, se tudi pogovarjali o teh filmih preko interneta. Skratka, to je bilo izvrstno sodelovanje. Gospod Kosta, Kurija in jaz smo bili na predzadnjem dne, dnevu tega dogodka in skupaj smo ugotovili, da so ti mladi ljudje bili presrečni, da so imeli to možnost. In s kolegi smo se pogovarjali, ko bi le jaz imel tako možnost, ko sem bil mlad. Ne morete vedeti, kako pomembno je za te mlade, da so dobili neko okno v svet. Torej, z beneškimi dnevi in za nagrado Lux lahko naredimo veliko več. In lahko smo bolj prisotni tudi v skupinah, ki ne vedo nič o evropskem filmu in ne vedo nič o evropskih institucijah, ampak sedaj dajem besedo Giorgio Gosetiju, ki nam je pomagal, da smo te mlade ljudi pripeljali in jim omogočili bivanje na tem dogodku. Hvala lepa. Giorgio, beseda tvoja. Hvala lepa. Obljubim, da se bom držal dodeljenih deset minut in seveda bom govoril italijansko, kar sem res ponosen na to, da sem italijan, še zlasti danes. Ascoltando eh, questa mattinata ho avuto. Ko sem danes dopoldan poslušal to razpravo, sem dobil vtis, da je največji sovražnik evropskega filma prav Evropa. Vim, vendar si ima prav, ko pravi, da če hodimo po svetu, smo lahko ponosni, da smo del evropske kulture. Vim Wenders ima prav, ko pravi, da naša kultura in Evropa v celoti velja za zelo pomemben element. Element visoke vrednosti. Prav imajo vsi tisti, ki so danes omenili težave, evropske kinematografije. In ko pravim, da smo sami sovražniki svoje kulture, svojega filma, imamo v mislih nacionalne vlade, ki niso sposobne dogovoriti se, zakaj ni filmske vzgoje v učnih načrtih. Ne morejo se niti dogovoriti na nacionalni ravni, da bi film bil pravzaprav vizualni spomin naše zgodovine. Cos'è la storia dell'Europa? Quale strumento migliore per far capire questo? To je edini instrument, ki nam prikaže našo preteklost, pa nismo sposobni. Ne mi in ne vi, gospodje poslanci, nismo sposobni ugotoviti, kolikšen je občutek prisotnosti Evrope med navadnimi državljani. Morda nimamo v mislih, evropskih inštitucij, ampak Evropa je prisotna, vanjo verjamemo in jo tudi doživljamo. Predsednica Doris Pak je prijazno govorila o 27 Times Cinema projektu, ki je omogočil mladim, da smo jih pripeljali v Benetke. Ampak teh 27 mladih to je samo nek vzorec, to je samo indikacija vsega tistega, kar se da narediti. Vsaj dva bi lahko vprašali, Nikola Šo in um, kolega Tolders. Torej, dva sta prisotna danes med nami, ampak vsak vam bo povedal, da so se zabavali, da so z velikim veseljem gledali evropski film, da so se počutili del Evrope, brez potrebe po kakršnikoli retoriki. To je bil dokaz o tem, da Evropa obstaja. Sem se bom omejil na festivale. Jaz to počnem, jaz sem ustvarjalec festivalov, postavljalec festivalov, če hočete. Pogovarjal sem tudi s Frederikom Bojejem, ki dela na Kanskem festivalu. Oba želiva biti koristna za Evropo. In ko smo se pogovarjali, sva si rekla, da so festival pravzaprav samo še en del razprave, ki se je danes tako konkretno odprla. Festivali predstavljajo del izobraževanja publike. V tem trenutku prepogosto izgubljamo prvo možnost za vzgojo, to je šola, Zato je na nas, da ne izgubimo vsaj še druge priložnosti. Evropa ima doma odličen zgled. Evropa Cinema, mreža kakovostnih kinematografov, predstavlja izvrsten zgled, o katerem vam lahko kolegi povedo več. Festivali morajo početi to isto. Generacija Vima Vendersa, moja generacija, je znasla ob festivalih kot o krajih spoznavanja čustev. Podobno kot smo doživljali tudi kinematografijo. Danes so festivali prepogosto glamur, rdeča preproga in nek televizijski način promocije kinematografov. Jaz nimam nič proti vsemu temu, vendar pa se mi zdi, da tisti, ki vodijo festivale, morajo vedeti, da morajo biti festivali tudi kraj odkrivanja in spoznavanja. In ko pridemo do tega koncepta odkrivanja v Abu Dhabiju, v Šangaju, v Buenos Airesu ali pa v Vagaduguju, recimo, je odgovor vedno ta, zanima nas kakovosten film. In drage gospe in gospodje, kakovosten film je mnogo kje sinonim za evropski film. Tukaj ne gre nujno za dolgočasen film. Film Vima Vendersa nikoli ni bil dolgočasen, to ve v svet. Evropski film je lahko ponosen, vendar ga je treba spodbujati kot um, nek cilj, ki si ga moramo zastaviti. Gledam na uro. Povedal bi samo še to, da je naša dolžnost vzgajati publiko. Vzgajati pomeni enostavno to, da damo publiki na, možnost, na, na razpolago možnost in da jim skušamo vzbuditi radovednost. 27 Times Cinema je bil primer tega. Namreč, kaj pomeni 27 ljudi v okviru Beneškega festivala? Nič, ampak to je samo nek znak indikacija. S tem smo želeli pokazati, kaj vse se da narediti. In prepričan sem, da so ti mladi deset dni preživeli ne samo ob zabavi, ampak da so odkrili užitek obiskovanja festivalov kot krajev, kjer se da zadeve odkrivati in spoznavati. Ob zaključku še nekaj. Veliko je danes bilo govora o tem, kako, kaj lahko mi ustvarjalci filmov povemo politikom. Najprej bi rekel, čuvajte zaklade, ki jih imate. Program medija ima veliko pomankljivosti, ampak to je zaklad neprecenljive vrednosti. Brez programa medija bi mnogih filmov, ne samo nagrajenih, ampak tudi filmov, ki jim je publika ploskala po vsem svetu, ti filmi ne bi obstajali. Brez pobud medije ne bi obstajala dela, dogodki, kot so Evropa Cinema in tako dalje. To so vse inštrumenti za boljše kroženje filmov. In vse to nam je sedaj na razpolago. Seveda, treba je narediti še več, lahko se naredi več. Na nas je, da zahtevamo konkretne zadeve, ampak bodite ponosni in podpirajte te instrumente. Sam prihajam iz države, ki v tem trenutku kulture ne postavlja ravno v središče vendar pa mislim, da moramo biti ponosni na vse evropske države, ki nam kažejo, kako pomembna je naša kultura. Še beseda ali dve glede nagrade Lux. Pim Wenders je omenil, kako pomembna je ustanovitev Evropske akademije. Nagrada Lux je veliko mlajša. Nagrada ne pomeni dobička, Nagrada ne pomeni nujno kakovosti, pomislite samo na Oskarje, ampak nagrada Lux, to je vaša nagrada. Fatija Kin, prejemnik te nagrade, je bil zelo mlad. Nagrada je bila šele v povojih, pa je nagradila film Welcome, ki je zakrožil po vsej Evropi. Ne vem, kako se bodo poslanci odločili letos, ampak ne pozabite, da pri prvih treh filmih dva filma kandidirata za Oskarja za najboljši tujezični film. To ne pomeni ne vem kaj, ampak nekaj pa že. To pomeni odločitev za kakovost in tudi za razumevanje izven nacionalnih meja. Torej, to, za kar si mi prizadevamo avtorski dnevi v okviru Beneškega festivala. Mi si prizadevamo, da bi dali na voljo film, tako kot to počnete tudi vi. Mi, kot ustvarjalci festivala, moramo nagovarjati mlado publiko, jih vzgajati, ne smemo se zapirati v nek stolp, ne smemo si predstavljati, da smo mi elita. Koleda Gutek, Moram reči, da so v preteklosti ljudje radi hodili v gledališče in v opero. Dobro, tretirajmo kinematografe, kot so v preteklosti tretirali opere in gledališča, ampak v preteklosti ne tako, kot se to obravnava danes. Nacionalni film je postal ponovno popularen zato, ker so nekateri bili pripravljeni nagovarjati svojo publiko. Mislim, da mora evropski film verjeti vase. Mi, kot festival, skušamo dati svoj prispevek in veseli nas, če dobimo finančno podporo, ampak tudi, če nas podpirajo v smislu neke politične varnosti strani Evropskega parlamenta. To je tisto, kar rabimo še bolj kot denar. Potrebujemo to, da da bi evropske oblasti stale ob strani tistemu, ki si prizadeva za vzgojo evropske javnosti. Gospod Skuri, upam, da sem povedal kaj konkretnega. Skratka, upam, da se bo naredilo veliko. Ne bomo seveda v današnjem dopodnevu naredili vsega, ampak če hočemo pustiti neko sled za seboj, S tem nimam v mislih samo beneških dnevov in 27-time cinema, potem bomo lahko pokazali, da smo popularni, lepi in inteligentni. Hvala lepa. Hvala lepa. Še pet kolegov želi besedo. Prosim, da ste kratki, kajti tudi komisija in svet še morata dobiti besedo. Upam, da boste tudi v nekaj minutah lahko vse izrazili. večinoma gre to na naslov držav članic in na naslov komisije. Marija Ikučet, prosim. Ja, senjora presidenta, la verdad es que tengo la... Hvala lepa. Pues de escuchar a todos los ponentes. Poslušala sem pozorno naše goste in zdela se mi je, kot da sem na sestanku za prevetritev možganov, pravo veselje mi je bilo slišati vse te misli in treba biti zelo pameten, da se lahko sploh pogovarjaš z njimi. Pa vseeno bom poskušala strniti svoje misli v nekaj točk. Vsi smo se najbrž strinjali s tem, da je potrebno izobraziti ljudi o filmu, ne samo zato, da bi spodbujali zamisel o evropskem državljanstvu, temveč tudi zaradi usposabljanja prihodnjih uporabnikov, potrošnikov kina. Kaj to pomeni pravzaprav? Tisti, ki predavajo, učitelji, profesori, tudi njih je treba dovolj usposobiti, morajo poznati vizualne medije in film. In zato bi morali imeti možnost, da na podlagi obstoječih filmov Poučujejo naprimer tudi zgodovino v naših šolah. Treba se je osredotočiti na mlade ljudi, na odraščajočo mladino. In naj vas vprašam naslednje, kaj je z mladimi? Kaj z otroki? Otroci potrebujejo določen nov format, recimo temu tako. Tako kot so vajeni gledati video igrice v določenem formatu, sam je treba umestiti tudi film za deve, ki imajo določeno vsebino, namesto tiste, ki so že vajeni in ki je res včasih preveč pogrošna. Zato je treba povabiti pomembne ustvarjalce, v filmu, režiserje, scenariste, da bi sodelovali tudi pri oblikovanju kakovostnih, ne le videoigric, temveč tudi izobraževalnih programov. To bi lahko izkoristili kot sredstvo osveščanja, da bi bili potem tudi inteligentni, sposobni uporabniki filma in s tem bi morda tudi začutili več empatije do drugih evropskih državljanov. Hvala lepa, gospod Boris. Za eh, nizvekla, eh, nizvekla... Najlepša hvala. Vsem skupaj bi se rad zahvalil za ta zelo zanimiva razmišljanja o stanju v evropski kulturi. Prav tako pa hvala za pogovor o razsežnostih filma Pomembno je videti, kaj se dogaja z mladimi ljudmi in kako jih usposobiti in izobraziti, da bi zastopili pravzaprav, kaj se dogaja na filmu. O tem moramo razmišljati tudi v našem odboru, ko se pogovarjamo o prihodnosti evropskega filma. Pred nekaj meseci smo se pogovarjali, sociologi, ki so nam povedali na podlagi svojih raziskav, da se generacije ne spreminjajo več pravzaprav vsakih 20 let, temveč ravno zaradi digitalizacije prihaja do pojava, da se generacije spreminjajo vsakih 7 let. In zato se resnično strinjam z vsem tem, kar so povedali kolegi, gospod Kavada, kolega iz Mačarske, Treba je iznajti nov način, da mladini približamo film in zgodovino. Pomembni so tudi veliki festivali. To je neizkoriščen potencial. Treba je razmišljati vnaprej. Zato je treba izkoristiti vse razpoložljive možnosti, ki jih imamo. To, kar je povedal Vim Wenders, je res in če že imamo podporo Joseja Manuela Barosa, potem delujmo naprej. Res je, da je izobraževanje v rokah eh, držav članic, vendar storimo kaj več o tem in mislim, da je tudi dovolj prostora tudi. Za distributerje tudi nove digitalne tehnologije bodo omogočile širjenje kulture in bo morda na ta način tudi lažje pokazati mladini in širšemu občinstvu zanimive evropske vsebine. Akademij. Hvala lepa, kolega Biski, intendant Filmske akademije nekdani v Babelsbergu. Zag, Zelo pomembne stvari so že bile omenjene, imam dve krajši pripombi, pa tudi vprašanje. Najprej, jezikovna težava v evropskem filmu. Ali obstajajo prizadevanja, da bi zagotovili prevajanja? Lahko bi morda sinhronizirali, dobro, to veliko stane, običajno ni dovolj sredstev. Imamo tudi prizadevanja, da bi jezikovno komunikacijo tehnizirali, da bi torej lahko tudi ceneje omogočili prevode. In druga težava, ki jo vidim, in o tem je bilo ravno kar govora, vse se začne pri izobraževanju učiteljev. V Nemčiji, na primer, je velik napredek, če odpotujete iz Fundusa v Babelsberg da si ogledate vse kostume, vse rekvizite. To je čudovito, vendar pa veliko znanja o filmu se s tem tudi ne posreduje. Moramo torej ciljno usmeriti učitelje, ki bi lahko poučevali o filmih in ki imajo to kompetenco. Zato bi se rad izredno zavzel. Mislim, da je to naloga tudi našega odbora da to dosežemo. Hvala lepa. Hvala lepa, Kelly. Hvala, gospa predsednica. Naj povem, da mi je veliko veselje, da sem lahko danes tukaj in da sem poslušal te pozitivne misli naših povabljencev, še zlasti gospoda Vima Vendersa. In on je že tako ali tako znan eh, kot človek, ki je veliko doprinesel v družbi v celoti. Ampak dovolite mi, naj se ozrem najprej na tisto zamisel o evropski, o evropskih sanjah, ki bi jih lahko podobno kot ameriške sanje promovirali s filmom. Zanima me, kaj je toliko lažjega pri ameriških sanjah, da je možno zadeve hitreje promovirati. Mislim, da je vprašanje tudi v jeziku. Oni govorijo vsi isti jezik, mi pa veliko različnih. In zanima me, ali je morda nekaj več prostora za to, da bi določena sredstva namenili pod napisom v različnih jezikih in več eh, pozornosti dali pod napisom in ne nad snemavanju zvoka, ker to včasih škodi kakovosti filma. Ampak v vsakem primeru, kot ste rekli, možnost širjenja teh filmov je res nekaj nekaj o čemer velja razmisliti in kar je spodbudno. In dobro bi bilo, da bi ljudje bolj razmišljali o evropskih sanjah in ne samo o evropskih težavah. Potem še tisto, kar ste rekli o festivalih, to je tudi zelo pomembno, to je tudi treba imeti v mislih. In eh, tudi o luks nagradi je treba razmišljati, kaj bi lahko storili, da bi bila še bolj pomembna. Morda bi začeli iz nagrade in od to, da razvijali zadeve. Vi samo povejte, kako vam lahko pomagamo. Danes eh, smo... Povabili sem tudi študente, ne vem, če ste opazili skupino mlajših ljudi tukaj in upam, da je bilo za njih opogumljajoče, ko so lahko slišali, da sodelujejo politiki in ljudje iz kulture. Da res, eh, dobrodošli vsi irski študente in vsi drugi, ki ste tukaj kot gostje. Gospod Drago je še zadnji. Da, hvala lepa, res je čudovit občutek poslušati to razpravo. Hvala vam, gospa predsednica, ker ste organizirali ta dogodek. S tem je zapolnjena velika vrzel. Ne vem, ali smo imeli sorodno debato, ki bi bila tako pomembna v tem parlamentu v zadnjih letih. Naj se ozrem še na tisto, kar je zame. me. Zelo pomembno namreč tradicionalno prijateljstvo med Poljaki in Mačari. Poleg tega sem bil v zadnjem letu tudi eh, vodja dogodkov na tem področju. Rad pa bi videl nek bolj pragmatičen pristop k temu vprašanju. Tisto, kar sedaj vidimo, je, da umetnost vedno izgublja, kadar se bojuje z biznisom. Zaradi tega ne smemo samo pomilovati neodvisnih ustvarjalcev filmov, temveč se ozrimo na staro reklo mačarskega porekla, kjer jim se govori o edini razliki med umetnostjo in trgovcem, to je uspešnost. Že od vojne zvezd vemo, da je video povzročil pomembne spremembe, ki so vplivali na filmsko industrijo, sedaj pa smo že v letu 2010. Sam sem se nedavno pogovarjal s pomembnim mađarskim režiserjem in eh, rekel je, da je evropski film še vedno živ in da je še vedno veliko boljši in drugačen od čezoceanskih filmov. To je tisto, kar imamo radi, to je naša kulturna dediščina in oživiti jo moramo. Zato bi rad videl, da bi tudi parlament imel vodilno vlogo pri tem in rad bi se vrnil še enkrat na to, če gre za denar, trženje in sorodne zadeve, potem je treba razmišljati realno, ker je dejansko količina sredstev potrebnih za promocijo včasih veliko večja od denarja, ki je temu namenjen v državnih proračunih. Zaradi tega mladi ljudje veliko krat ne izvedo za druge filme, kaj počnejo v Italiji, na Mačarskem, v Nemčiji in tako naprej. Tu zaostajamo. Preko glasbenih programov, preko resničnostnih šovov, mladina dobiva vtis o življenju in zato se moramo tega lotiti resneje, tudi s pisno zapisano strategijo. Hvala lepa. Sedaj dobita besedo še oba govornika, da odgovorita na vsa vprašanja, se odzovata na mnenja. Želite vi kaj povedati? Gospod Koseti, želite vi? kaj povedati ali vas je vse samo potrdilo? Mislim, da ste vse zelo dobro povedali. Gre za nek trenutek skupnega razmišljanja tukaj danes. Nisem dovolj poudaril pomena Evropskega parlamenta pri projektu oživljanja evropskega filma. To je ključnega pomena kajti tukaj lahko vidimo, kaj vse lahko storimo in lahko preidemo splošnega k konkretnemu, oblikujemo lahko skupaj strategijo, ki bo dejansko spremenila odnos mladine do filma, ker o tem predvsem govorimo, o mladini. <laughs> Euh, no, pa bom še sama spregovorila francosko. res po vsej tej razpravi, ki smo imeli danes, bi rada še enkrat podarila pomen festivalov. Res jih je vedno več. Sama preživljam počitnice v Normandiji, kjer obstaja neverjetno veliko število majhnih festivalov. Tudi majhen festival evropskega filma, kjer je veliko obiskovalcev vsako leto in opažam, da je vedno več mladih. In to je res čudovito. Zaradi tega hočem ustrajati na tem, da je vloga festivala v Evropi pomembna. Hvala. Jeszcze sekundkę, żeby odpowiedzieć na te pytania dotyczące tłumaczeń. Dovolite mi, da odgovorim na vaše vprašanje v zvezi s podnaslavljanjem in prevajanjem. V Evropi, v večini držav imamo eh, podnapise, v drugih eh, državah pa je v modi nadsnemavanje zvoka. To je lahko včasih tudi finančni problem, vendar v programu medija obstaja poseben denar, posebna sredstva namenjena točno temu in tudi festivali bi se lahko posluževali teh sredstev za podnaslavljanje in nadsnemavanje. In naj se vrnem na vprašanje festivalov. Pri številnih filmih so festivali dejansko edina možnost, da jih kdo vidi na ekranu, na velikem ekranu. Veliko filmov, ki so bili producirani, se v bistvu sploh ne pojavi v kinematografih. In to je prav paradoksalno, saj sem vam prej že omenil stanje filmov na festivalu v Vroclavu, ko mladina pride pogledat nek ameriški film, se v bistvu s tem zainteresira za filme nasploh in to v prihodnosti pomeni, da se navadijo hoditi gledati tudi evropske filme pripravite festival v Vroclavu za ne prikazane evropske filme. To je moj predlog, ne samo za neodvisni ameriški film. To bi bila dobra zamisel, ne? Ok. Uh, short oczywiście organizuje taki festiwal uh, we Wrocławiu. No, seveda sam organiziram tak festival v Vroclavu. In to bo, to smo že letos recimo pokazali letos julija smo prikazali 70 odstotkov evropskih filmov. Letos smo imeli 122 tisoč gledalcev. No, glede vprašanja jezikov, digitalizacija filmskih ekranov tudi olajšuje vprašanje reševanja različnih jezikov. Lahko namreč uporabljate podnapise in jezike v veliko lažjih kombinacijah. Digitalni medij lahko sebuje številne podnapise, ki jih samo s pritiskom na gumb lahko vključite ali izključite. Zato, ker je naš namen ohranjati vse naše jezike, Seveda se uporablja tudi nadsnemavanje zvoka, vendar je odvisno od države. V Franciji se znova uveljavlja potem V Nemčiji je bilo to razmerje 50-50 odstotkov, danes pa celo v podeželskih kinih raje vidijo 50-50 podnapise. Podnapisi so tudi en način izobraževanja in mi smo temu zelo naklonjeni. To je ena od prednosti digitalizacije, da se lahko uporablja podnapise na lažji način. In še nekaj bi povedal v zvezi z našo Evropsko filmsko akademijo. Mi obstajamo zgolj in le zaradi tega, da bi promovirali in proslavljali evropski film. V šestih eh, tednih bomo spet podolili še eno nagrado, vsako drugo leto se eh, selimo po državah Evrope. Eh, podelitev bo pokazana v 46 državah, celo v Avstraliji in to pomeni, da nam uspeva delovanje evropskih filmov akademije, tudi iz različnih verov. In pripričan sem, da ima akademija veliko vlogo pri promociji filma. Če boste lahko gledali podelitev nagrade, ne vem sicer na katerem kanalu, vam toplo priporočam, da si to pogledate. In če boste kadarkoli prišli v Talin, si lahko to pogledate celo v živo. Hvala lepa. Sedaj pa še dajem besedo še predstavniku predsedovanja predsedstva Belgije in ne vem, komu naj dam besedo, ker imam dva predstavnika belgijskega eh, predsedstva Belgije. Bom dala besedo kar gospodu Blanšaru, ker je on zadolžen za kulturo, gospa pa je za izobraževanje. Prosim, na hitro, pet minut. Euh, Hvala, gospa predsednica. Hvala, ker ste nas povabili sem na to javno predstavitev, ki je res zanimiva. E, zame pa je bilo še zlasti zanimivo, da lahko uživo vidim avtorja tako pomembnega filma, kot je Nebo nad Berlinom, ki mi je resnično spremenil življenje. No in sedaj, ko sem se oglasil, dajem takoj besedo kolegici, uh, ki vam bo povedala o tem, kaj smo v predsedstvu storili in kaj je bilo sklenjenega na neformalnem srečanju ministrov tukaj v oktobru. Poleg tega bo predstavila tudi program, v katerem bo potekala razprava pri svetu v novembru. Ne, ne bom dala besede kolegici, vam sem dala besedo ali bo sedaj govorila vaša kolegica, pa bo to prispevek sveta, pa potem vi ne boste spregovorili. Prav, gospa ministrica, prosim. Okay, no, euh, no, brevno, no, k, uh, priorite, uh, no, na kratko, ena od prednostnih uh, nalog je tudi poskrbeti za večjo družbeno podporo filmu. V julija smo imeli kolokvi na to temo, potem pa že neformalni ministerski sestanek v oktobru in podarili smo pomen podpore filmu tudi v javnosti. Imeli smo možnost pogovarjati se o sporočilu film, kot, je, kot smo to poimenovali. In poglavitna ugotovitev je bila, da se mora javna podpora nanašati ne le na produkcijo filmov, temveč tudi na vse faze dostopanja do filma. In eh, na svetu za izobraževanje v mesecu novembru se bo s to zamislijo nadaljevalo, razpravljalo se bo o mladini, o kulturi, in eh, to bo zelo pomembna eh, razprava, ki bo tudi temeljila na tem, kar smo slišali danes tukaj. Govorilo se bo tudi o izzivih digitalizacije in o novih vidikih ohranjanja kulturne dediščine in dostopanja do kulturne dedičine preko novih inventivnih načinov izobraževanja in osveščanja mladine, ter o tem, kako naj države članice razvijajo ustrezne politike na področju kulture, kulturne dedičine in potem še specifične politike na področju podpore filmu. Seveda se strinjam z vašo zamislijo, da je treba ljudi opismenjevati tudi zato, da lahko dojemajo film in eh, da jih je treba spomniti na dosežke eh, evropske filmske industrije, tudi recimo italijanskega realizma iz 60-ih in tako naprej. Sporočilo komisije je tudi spregovorilo o digitalizaciji, o vplivu letena na razvoj filma in eh, iz tega izhaja tudi akcijski načrt, ki ustraja na nujni potrebi eh, prilaganja novemu tehničnemu razvoju, tehnološkemu razvoju, da morajo države članice pač prilagoditi svoje eh, politike, razvoja, razvoju tehnologije, ki kot vidimo z digitalizacijo ponuja povsem nove kompleksnejše vidike umetniškega ustvarjanja in širjenja filmske kulture med drugim. 18. novembra bo torej potekal ta svet, ki se bo ukvarjal s temi vprašanji lahko pa rečem, da ima Belgija zelo dolgo tradicijo izobraževanja o medijih in da gre za institucionalizirane oblike izobraževanja, zaradi tega je tudi belgijsko predsedstvo organiziralo kolokvi, ki bo potekal tudi v sodelovanju s tem parlamentom, in sicer naslov tega je Mediji za vse. Namen je oblikovati tudi bruselsko deklaracijo o medijih. To bo zelo zanimiva konferenca ali kolokvi, kakor pač temu rečemo. Govorili bomo tudi o osredotočanju na mlade, vendar ne le na mlade, govorili bomo tudi o vlogi odraslih, o vseživljenskem učenju in izobraževanju, o medijih. In to bo potekalo 2. ali 3. decembra tukaj v tem parlamentu. Potem pa dovolite še naj zaključim, da se bomo pogovarjali tudi o koprodukciji, ker eh, raznolikega evropskega filma ne bi bilo brez koprodukciji. Še zlasti, kadar gre za manjše države, kot je naprimer tudi Belgija, ki imajo zelo omejene produkcijske zmogljivosti, je pomembno sodelovanje v obliki koprodukcije. No, to je to v nekaj besedah, kar sem hotel povedati. Hvala lepa, zelo prijazni ste, da ste nam povedali, kaj se bo še dogajalo, da boste imeli to javno predstavitev tudi v začetku decembra. Poskušali bomo seveda vzeti si čas, da bomo lahko prisostovali temu dogodku. Opravičujem se, gospe, ki je sedi zraven vas, vem, da moje početje ni bilo zelo šik, vem, da ste se tudi vi hoteli oglasiti, ampak eh, prav gotovo vem, da boste zastopali te zamisli tudi pri koreperju in posod, kjer jih lahko. Dobro je bilo ko ste to povedali. Če boste vse to tudi tako storili, potem bomo imeli v vas partnera, ki bo veliko pomoč. Sedaj pa za zaključek komisija, prosim. Aviva Silva. Gospa Aviva Silva, imate besedo. I've succeeded. Thank you very much, Mrs. Beck. Uspelo mi je. Would like to start, in fact, by thanking the European Parliament. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila Evropskemu parlamentu in še zlasti gospe Pak za organizacijo tega pomembnega dogodka in še zlasti za zanimanje za film, za katerega se sama strastno zanimam in vem, da je to zanimanje tudi tisto, ki ga delim s številnimi kolegi in kolegicami v parlamentu. Pomemben napredek je bil že dosežen na tem področju tudi za eh, spodbujanje večje priljubljenosti filma in tudi ta razprava danes tukaj je dokaz tega. Sem smo prišli številni eh, iz mojega oddelka, da prisluhnemo zadevam, da vidimo, kakšne so nove zamisli in nove zanimive možne poti, ki jih bomo morali proučiti v luči razmišljanja o novem medija programu pri oblikovanju novih politik in zanimanjem sem si zabeležila temo, ki se stalno ponavlja in to je uporaba strukturnih skladov. To je bilo samo eno od izpostavljenih vprašanj danes. Film je res nekaj posebnega. To je tako umetnost kot hkrati industrija. Povezuje nas v naši evropski identiteti s svojimi podobami in zgodbami, pa vendarle ne smemo pozabiti, da je to tudi zelo pomemben sektor, ki zaposluje veliko ljudi in vedno bolj in vedno več uporablja tudi nove tehnologije. Tisto, o čemer smo govorili danes in kar smo slišali o digitalizaciji, je vsekakor res in to je vendarle neverjetno velika priložnost, pa tudi grožna oziroma izziv. Namreč ta digitalna revolucija zajema tako obsežno področje kot morda sto let nekdanjih revolucij in gre za zelo poglobljeno in pomembno spremembo Sama sem v nenavadnem položaju, da sem odgovorna ne samo za program medija, temveč tudi za opismenjevanje o medijih. Zato sem zelo eh, veseljem prisluhnila gospodu Vimo Vendersu, ko je govoril o tem danes do povdne. Že pet let delujemo na tej temi, o kateri se sedaj šele začenja širše razpravljati na politični ravni. In to je ena od tem, ki jo bomo vsekakor poskušali vključiti v nov program medija z večjim prisluhom za uporabnike in potrošnike in seveda podpiramo tudi zelo uspešne pobude za festivale in festivale, ki jih imamo več kot sto v Evropi no, v vsakem primeru prosimo tudi za podporo Evropskega parlamenta, saj upamo na tesno sodelovanje tudi v postopku javnega posvetovanja, kamor res pozivamo vse, ki se še niso prijavili, naj se prijavijo. Vsi se moramo udeležiti te borbe za sredstva, ki jih film potrebuje, da bo lahko dosegel nove razsežnosti in se soočal s hudo konkurenco. Najlepša hvala. Uh, Hvala lepa, gospa Silva. Imamo tudi zelo pomembnega predstavnika odbora. Tukaj prepričana sem, da vam je pozorno prisluhnil, da razmišlja o sodelovanju eh, s komisijo na enak način kot vi. No, Hvala lepa vsem, še enkrat. Si, sem tu za predsedniškom pultom za čudovite prispevke. Hvala vsem prispevkom, kolegom. Hvala lepa svetu in komisiji. In še za zaključek bom sama povedala nekaj besed. Vim vendar spravi, da moramo verjeti v moč naše domišljije in da moramo storiti vse za to, da bi kulturno raznolikost, ki jo imamo in ki je luksus v Evropi, da bi jo slavili, da bi bili zadovoljni zaradi te raznolikosti in da bi raznoliko tudi živeli, da bi prikazovali filme tudi otrokom in vesela sem, da smo govorili o šolah. Imamo program Comenius. V okviru programa Comenius lahko spregovorimo o tej temi. V novem programu Comenius bomo imeli program Comenius za učitelje, Comenius Teacher. Saj ne moremo pritegniti otrok, če ne bomo prej pritegnili učiteljev, da ti ne bodo razumeli, kako pomembno sredstvo je film. Naj povem, da smo prav z nagrado Lux, to smo zasnovali mi v Evropskem parlamentu, ki sicer potrebuje nekaj sredstev, je pa zelo odmeven v javnosti, to nam da možnost iti tudi v šole. z dobitnikom nagrade oziroma s tremi filmi, ki so predlagani letos, lahko odidem v šole. Kajti te teme v teh filmih so izreden, izredno dobra tema za razgovor v šolah, da bodo vedeli, kaj pomeni živeti nezakonito, kaj pomeni umoriti, ubijati iz časti, v turških družinah. To ni enostavno. To ni samo kaz muftijam. To je strašen proces, ki raztrga vse tisti, ki to storijo in seveda, čeprav posebno prizadane, tiste, ki, na katerih je ta zločin izveden. In tu lahko potem vidimo, in ta tudi ta kultura ni tako različna kot naša. To so torej trije filmi letošnjega leta. Tudi šolam smo jih predstavili in kolegi sedaj vsi razumejo, tudi tisti, ki niso odboru za kulturo, da lahko s temi filmi dosežemo ljudi. Z direktoratom za komunikacijo smo poskrbeli za to, da bomo imeli sedež tudi v Madridu, Minhnu, v Berlinu, pa tudi drugot v Franciji, da bomo skušali torej pokazati tam tudi te filme. In bomo pritegnili ljudi, ki morda s tem sploh ne bi imeli upravka, ker menijo, da skrbimo samo za označevanje živil ali karkoli že. Tudi to je seveda pomembno, vendar pa komunikacijske možnosti so tudi pomembne in zato je film tako pomemben in postaja v zadnjih letih še pomembnejši. In še nekaj. V parlamentu želimo, da bi v službi za zonanje delovanje pomembno vlogo namenili tudi kulturi, da bi kultura bila tudi nekaj, kar predstavljamo na vzven s to prek te službe in tudi tukaj smo lahko dejavni. Sicer pa bomo poskrbeli za to, da bo novo obdobje programa Media in Media Mundus nekaj takšnega, da bo nadrevalo pot, kot do sedaj. Seveda bi si želeli več sredstev, vendar pa svet mora zagotoviti ta sredstva. Samo govoriti ne zadošča, pripričana pa sem, da na Belgici danes niso samo pridigali, da se bodo borili za to, da bi v svetu naslednje leto zagotovili sredstva tudi za kulturo. Še enkrat hvala lepa za čudovite prispevke. Obljubim vam lahko, da boste vsi postali in ostali veleposlaniki filma v Evropi in da se na vas lahko zanesemo. Hvala lepa vsem udeležencem. Nadaljujemo z našim sestankom odbora 17. novembra. Za danes pa je konec. Hvala lepa. Še nekaj, še prav posebno se želim zahvaliti sekretarjatu Mariseli in Bertrandu Pelijeju. To sta dve osebi, ki sta zelo dejavni na področju nagrade Lux. Bertrand in Marisela. Hvala lepa. se bral